Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, začenjamo z današnjim sestankom. Najprej osnutek dnevnega reda, ga sprejemamo, kdo ogovarja? Ne, potem je to sprejeto. Naj upozorim, da bomo sestanek koordinatorjev iz organizacijskih razlogov predstavili na jutri od 9. Eh, do 10. ure. Zato bomo glasovanje začeli jutri zimoma šele ob desetih. Če nihče ne ogovarja, potem lahko zapisnik 4. in 5. maja odobrimo. In danes imamo dve skupini obiskovalcev. Najprej prisrčno pozdravljam delegacijo 16 predstavnikov odbora za promet švedskega parlamenta. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Hvala. Ja. Potem pa me je gospod Rike, po, je gospod Rike povabil deset menedžerjev iz Pikadija, tudi na ta naš sestanek, prisrčno pozdravljeni tudi tej delegaciji. Und damit Sie jetzt sehen, wie es geht. In tako sedaj prehajamo na prvo vsebinsko točko na dnevnem redu. Gre za zmanjšanje emisij onesnaževal iz cestnih vozil. Pripravka mnenja je Žbeta Katažina Vgačevska in sedaj dobi tudi besedo. Kje pa je? Aha, tukaj ste. Prosim, beseda je vaša. Za, e, panie przewodniczący, na początku chciałbym bardzo... Hvala lepa. Predsednik, najprej bi se rada prisrčno zahvalila vsem poročevalcem v senci za vse komentarje, ki sem jih od njih dobila. Verjemite mi, trudila sem se vse pripombe in komentarje upoštevati. Resnično upam, da bo končna različica mnenja zadovoljiva za vas. Naj vas spomnim, da nadomeščamo dve obstoječe uredbi o homologaciji vozil, kar se tiče onesnaževal za Euro 5 in Euro 6 tipe vozil in potem še uredbo za onesnaževala vozil za tovornjake z veliko nosilno močjo. Želimo torej zmanjšati emisije in zmanjšati tudi birokratsko obremenitev za proizvajalce. 45 predlogov sprememb je bilo podanih. vprašanje oglikovodikov je bilo najbolj problematično za plin in za benzin in za CO2 ekvivalente. To zadeva tudi delegirane pravne akte. Nekateri so želeli črtati oba odstavka, ki se dotikata tega, drugi so želeli, da to ne bi bilo delegirano, da bi se torej obrnili na Evropsko komisijo in da bi potem postopek potekal po običajnem zakonodajnem postopku. Kot sem dejala, je ta dosje zelo tehničen. Pripravili smo dva kompromisna predloga, najprej kar se tiče metana. Po posvetovanjah s političnimi skupinami smo se odločili, da bomo pozvali komisijo, da pripravi uredbo na to temo. Po prvih eh, pogovorih, po analizi so stališča industrije in drugih zainteresiranih strani. Po pripravi dokumenta o vplivu te zakonodaje dobri. Potem pa imamo drugo še o oblikovidikih in o določitvi pogojev za vozila na zemeljski plin. Želimo povečati zanimanje potrošnikov za vozila na zemeljski plin. Gre tudi za to, da bi privlačnost, morda to ni prava beseda, da bi torej zmanjšali privlačnost dizelskih vozil kajti dizelska vozila so škodljiva. Sedaj bi želeli omejitev spremeniti prek delegiranih pravnih aktov, ko si to želi komisija. Lahko pa bi tudi celoten odstavek, ki se nanaša na nove omejitve, popolnoma črtali. Moj predlog se nanaša na spremembo omejitev, ne pa na črtanje v celoti. Potem, seveda, ko se bomo prepričali, da to nima negativnega vpliva na emisije škodljivih snovi in na podnebje. Imeli smo tudi sestanek koordinatorjev in tudi sestanek z Evropsko komisijo. Vsa vprašanja, ki sem jih dobila v svoji pisarni, na vsa ta vprašanja sem poskušala odgovoriti po, najboljšem, po najboljših močeh, po najboljših močeh pogovorih tudi z drugimi subjekti, kot tudi proizvajalci vozil in upam, da bosta ta dva kompromisa naletela na vašo podporo. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako sedaj pa poravčevalci v senci, najprej Kristin Revo. Merci, prezident. Merci beaucoup, madame la rapporteur. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi poročevalki za izjemno dobro opravljeno delo. To sem želela izpostaviti. Do razprave namreč prišlo že prav, dovolj časa smo imeli za vse, kar je bilo super. Poleg tehničnih podrobnosti moramo, se moramo zavedati, da so evropski standardi za osnaževala zelo podobno orodje za boj proti onesnaževanju, ki ogroža javno zdravje. Želim pozdraviti ta predlog, ki gre po mojem mnenju v pravo smer. Prvo kot prvo, pomembno je, da lahko vključimo eh, omejitve za dušikov oksid, čeprav tega zaenkrat nismo imeli eh, omejenega, čeprav to onesnažuje urba, urbana okolja. Prav tako potrebujemo druge omejitve, če želimo omogočiti dostop um, vozil, ki uporabljajo plin do trga. To vrstna vozila potrebujemo, če želimo doseči naše cilje na področju znižanja CO2. -ja želela bi vseeno izboljšati to poročilo tu in tam. Predlagala sem kar nekaj amadmajev, zato da bi imeli um, realne pogoje za teste skladnosti. Testi skladnosti, ki jih uporabljajo proizvajalci, morajo odražati prave pogoje uporabe, zato da bi tudi v praksi spoštovali evropske standarde. Zaenkrat um, to vedno ne drži zelo sem zadovoljna, da je komisija že začela delati v to smer, ampak mislim, da, je, da moramo imeti konkreten sklic v uredbi na to vrstne teste. Glede tega, da bi tudi metan vključili v izračun CO2, ja, tu pa nimamo dovolj distance za to, da bi ugotovili, če bo to zares favoriziralo alternativna vozila. Če, oziroma da, da bi ugotovili, če je to koristno, potrebujemo še nekaj časa. Komisija tega ne bi smela urejati z delegiranim aktom, ampak z zakonodajnim predlogom po posvetovanju. Glavni cilj tu je, da vključitev metana v emisije CO2, nekaj, kar bi izpeljali skladno z evropsko zakonodajo o omejevanju izpustov CO2, kar bi morali tako in tako revidirali 2016. Še en predlog, zato da bi obogotili predlog komisije, želim podpreti amenmaje poročevalke za eko uporabo vozil. Prav tako razumem tiste kolege, ki bi namesto delegiranih aktov raje videli uh, zakonodajne predloge. Vsak gre za pomembne vidike tega vprašanja. ampak to bi lahko bilo tudi kontraproduktivno. Strinjamo se sicer glede tega, da moramo ukrepati kar se da hitro, ampak delegirani akti so tu in tam bolj pomembni, če želimo omejiti izpuste amonjaka in omogočiti parlamentu, da kljub vsemu uporablja svojo pravico do veta, če predlagane rešitve niso um, v skladu s pričakovanji parlamenta. To je tudi vse. Najlepša hvala. Danke sehr. Nächste ist Jackie Foster. Hvala lepa. Naslednja je Jackie Foster. Uh, thank you, chairman, and... Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa poročevalki za zelo obsežne povratne informacije. Seveda bi bilo zanimivo videti, kaj bo pripravil bor Envi pri tem poročilu. Nasplošno pa zelo podpiramo to, da sedaj govorimo prej o soodločanju kot o delegiranih aktih, kajti postopka delegiranih aktov nismo podpirali, to enostavno ni bilo ustrezno. Še nekaj drugih točk. Ne podpiramo nekaterih eh, predlogov sprememb, kompromisna predloga sta v redu, verjetno bomo, jo bomo podprli, imamo pa nekaj pomislekov, kar se tiče emisij za ogliko vodike pri nizkih temperaturah in ne poznamo kakšnih presežnih onesnaževanj pri teh vozilih, tako da mislimo, da to ni pomembno vprašanje, tega ne bomo podprli, ker dokaza ni. In potem še drugo ključno področje, to so predlogi sprememb, ki govorijo o obvezni uvedbi merilnikov uporabe goriva in kazalnikov merjena prestav. Tudi to, torej, nam zboja pomisleke. Odvisno, kako se bo vse skupaj razvijalo pri predlogih sprememb, bomo to mnenje podprli, če bomo rešili ta vprašanja. Sicer pa ga ne bomo podprli. In to bi bila škoda, kaj ti kar nekaj zanimivih idej o tem poročilu. Bomo povedali, kako se bo vse skupaj razvijalo v poročilu tudi v odboru Envi. To je predvsej zapleteno področje. Hvala lepa pri prvokim mnenja. Hvala lepa, Gizina Majsner. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi pri prvokim mnenja. To je zelo tehnični dosed, to je res. Vendar pa vseeno je pomembno, da se tega ustrezno lotimo, kajti želimo zmanjšati onesnaževala in tudi drobne trdne delce moj predlog gre po neki drugi poti kot pripravka mnenja, mi smo mnenja, da metana ne bi smeli vključiti v to. Metan je sicer res topogedni plin, vendar pa tukaj gre za trdne delce, ne pa za zmanjševanje torej, emisij topogednih plinov. In potem seveda, vem, da je bila razprava, ali bi naj metan vključevali v to, ker pač škoduje podnebje, vendar pa to ni drobni, drobni trdni delec. In mislim, da moramo torej govoriti bolj o tem in o CO2, ne pa o toploglednih plinih kot takih. To bi pomenilo spremembo politike, ki pa potrebuje še nadaljne analize in študije. Zato tega ne bi vključevali, zato imamo težavo s kompromisnim predlogom 1 in tega ne moramo podpreti. Pri kompromisnem predlogu 1 je to kar smo vložili, ali da je bilo neupoštevano in zato torej tega ne bomo podprli. Imamo težave tudi z drugim kompromisom, kajti tukaj gre za to, da bi komisija dobila večja pooblastila, ko bi lahko sprejemala delegirane pravne akte. In to tam, kjer gre za mejne vrednosti, ki smo jih prej skupaj s svetom določili če bomo pri delegiranih aktih korakli samo dali, ne, potem ne bomo več imeli pravih pooblastil in ajde torej ne more podpreti nečesa takega, kar potem omejuje manevrski prostor parlamenta. Zato se zauzemamo bolj za soodločene kot za delegirane akte. Kar se tiče specifičnih vprašanj, ti merilniki porabe goriva, Tudi s tem imamo težave. Večina vozil to že ima, še prav posebno pri gospodarskih vozilih je to prednost za vozila in za proizvajalce, če to imajo. Zato ne vem, zakaj to ne bi moglo ostati prostovoljno, zakaj mora ostati, postati obvezojoče. Ne vidim smisla o tem. In potem še zadnje vprašanje. Emisije v realnem času, kakorkoli že, nekaj takega. Moja socialistična kolegica je že upozorila na to, komisija ravno kar razvija testne cikle, kako bi to lahko preverjali tudi med vožnjo samo, kajti zaenkrat ni bilo tako. In mislim, da je pravzaprav smiselno počakati, da bo komisija opravila svoje delo in potem ugotoviti, kaj bo iz tega išlo in potem govoriti o ustreznih vrednostih. Namesto, da že sedaj unaprej predvidevamo, kaj bo komisija naredila. Potrebno je torej iti korakoma in to mislijo tudi kolegi iz moje politične skupine. V nekaterih torej zadevah bomo glasovali drugače kot pripravljavka mnenja, čeprav vem, da si tako kot mi želi pripraviti razumno rešitev za izboljšanje kakovosti zraka, ki je zelo obremenjena zaradi gospodarskih vozil. Kilonen? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa pripravljavki mnenja za pripravo tega tehničnega dosjeja. Ne bom podrobneje pregledevala posameznih predlogov sprememb. Mislim pa, da bomo poskušali doseči kompromis Vse skupine se ne strinjajo, to je jasno in to je normalno. Mislim pa, da se pomikamo v pravi smeri glede težavnih tehničnih elementov. To je zelo pomembno, kar se tiče zniževanja emisij. Ne moramo pa reči, da smo zadovoljni s temi rešitvami. Ne potrebujemo drugačne rešitve za javni prevoz, za boljši razvoj mest. Naprimer, dobro rešitev bi lahko bil carpooling, pred COP21 pa moramo tudi resnično vedeti, kaj lahko storimo za okolje, za našo prihodnost. In upoštevati moramo tudi to, da so emisije iz cestnega prometa nekaj, kar ubija zelo veliko ljudi, več kot nesreče na cestah. Torej, to ni minorno vprašanje. Hvala lepa, predsednik. Danke sehr, jetzt Keith Taylor. Tako sedaj pa Keith Taylor. Danke, chair. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, pripravljam mnenja. zmanjševanje emisije onesnaževalo zraku mora biti naša prednostna naloga in to pri viru samem. Kar se tiče standardov Euro 5 in Euro 6, to je pomembna priložnost, da storimo točno to. Vseeno pa, kot sem že zadnjič omenil, predlog komisije ne omenja ukrepov, ki bi dejansko zmanjšali emisije. Gre samo za prožnostne ukrepe za države članice. Vidim, da podpora ni enotna. Lahko podpremo nove predloge spremembe, kar se tiče merilnikov porabe goriva in kazalnikov merjenja prestav, kot to predlaga poročevalka. To je torej samo del tega doseja, ki resnično pomaga pri zniževanju emisij. Lahko podpremo tudi kompromisni predlog 1, ki poziva upoštevanje emisij metana kot CO2 ekvivalenta v okviru meja emisij CO2 za nova osebna vozila in lahko gospodarska vozila. Kar se tiče kompromisnega predloga 2, pa mislimo, da vozila na zemerski plin ne smeju imeti izjem, kar se tiče omejitev na področju emisij. Zato tega ne bomo podprli, ki predvideva, torej ta predlog predvideva poviševanje glikovidikovih eh, emisij za ta vozila. Hvala lepa. Daniela. Oh. Grazie, presidente. Allora, hvala, predsednik. Najprej bi se rada zahvalila pripravljalki mnenja za upravljeno delo. Kar se nas tiče, je težko najti enostransko rešitev za ta problem. Uporabiti bomo morali alternativne obnovljive vire energije. Ne bom preveč govorila o tem. V tem poročilu pa je ta spremljiv umestni korak, prehod na metan, da bomo tudi to upoštevali pri izračunu emisije. Vseeno pa smo naleteli na težavo, ki smo jo danes že slišali, namreč glede samega postopka, ki ste ga sprejeli, namreč delegirani akti, več skupin je to že izpostavilo, Nažalost pa se mi zdi, da pri emisijah ne bomo uspeli dodatno oklestiti dela, ki nas čaka kot parlament. V tem primeru je to nemogoče, zato bi bilo verjetno smiselno uporabiti običajni zakonodajni postopek. Zato smo tudi uložili predloge sprememb. Mi že zahtevamo, da komisija predloži nov zakonodajni predlog. Ni na voljo ocene učinka, specifične ocene učinka na tem področju, obstaja zgolj neka splošna ocena učinka, ki je bila predstavljena tudi na sestanku poročevalcev v senci. Vseeno pa kar nekaj dvomov še ostaja in v to smer so tudi šli predlogi sprememb, ki smo jih uložili. Hvala. Hvala lepa. Še 30. piper, Nilsen Kun, prosim, če se omejite na minuto, kajti veliko imamo še pred sabo. Piper, prosim. Dank. Hvala lepa. Imamo zelo ambicio, ambiciozne cilje na področju CO2, kar se tiče avtomobilov in na področju prometa. In to seveda vpliva tudi na konkurenčnost avtomobilske industrije, vendar pa cilji morajo biti tudi dosegljivi vse to smo izračunali za naslednje leta in sedaj se nanašam na prvi kompromisni predlog spremembe brez metana. Če bomo sedaj vključili metan, potem samim postopkom porabe goriva metan nima kaj veliko praviti, vendar pa se potem navezujemo na druge stvari. Sprašujem pa se včasih, ali nismo mi tisti odbor, ki mora uskladiti prometne in okoljske interese. Nismo odbor za okolje in zato se mi zdi težavno, da bomo sedaj izračune za naslednja leta, ki smo jih pripravili v različnih odborih z veliko napora, sedaj s tem prvim kompromisom spet zmedli. In tukaj dam izredno prav gospod Majsner. Hvala lepa, Nilsen. Tak sem ja Hvala lepa. Mislim, da smo se s tem srečali že v prvih razpravah, ko smo že govorili o podvajanju z odborom za okolje. Mene vrednosti morajo biti odločne in bodo usmerjene industrije v določeno smer, da bodo torej proizvajalci delovali pozitivno. Kar se tiče teh tehničnih elementov, ko skušamo urejati vse, podrobnosti in tehniko, to pa lahko vodi do tega, da bo do inovacije postale teže. In potem bomo videli, da naprimer nekatere zadeve, ki še pred temi leti niso delovali, so danes uspešne, kot je sončna energija in tako dalje. Tako da ne smemo preveč regulirati, kar se tiče podrobnosti, tehničnih elementov. Hvala lepa, gospod Kun. Hvala lepa, predsednik morda nekaj pripomp, kaj ti ta dosje. Gotovo še prav posebno govori o nasneževanju okolja in govori tudi o zdravju škodljivih emisij plinov in drobnih delcev. Še prav posebno veliki delci so najbolj škodljivi in zato imamo že tehnične ukrepe, da jih znižujemo. Tukaj bi morali imeti seveda mejne vrednosti, 1x in 12, torej dušikovi plini so tudi zelo škodljivi, škodijo zdravju in to se pri torej, užigu spušča v zrak. In potem tudi CO, ki je tudi v izpušnih plinih in tudi to moramo znižati. Vendar pa ugljikov monoksid je tudi škodljiv za zdravje. V tem dosedu se torej ukvarjamo s tem. Že pred nekaj leti, 2011, bolj natančno, smo govorili o mejnih vrednostih emisij CO2 pri lahkih gospodarskih vozilih. To smo določili 135 gramov na kilometr do 2021. To je bil tehnično naš standard in zato predsednik metan gotovo lahko preračunamo v ekvivalent CO2, kajti vsi oglikovodiki, ki jih torej proizvajam, se lahko torej spremenijo v oglik in vodik. Vendar pa to mora biti kot uvodna izjava, ne pa v členi Un... Ko, sedaj moram pa prekiniti, to je pa nepošteno do drugih. Dve minuti ste že imeli, dve minuti. Saj sem bil potrpežljiv. Tega ni nihče razumel, ampak kakorkoli sedaj v imenu komisije, gospod Šimanski, prosim. Thank you very much, Chairman. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I think from, from Hvala lepa, predsednik. Dobar dan vsem. Kar se nas tiče komisije, nimamo specifičnih pripomb. Zahvaljujemo se pripravki mnenja za vse, kar je pripravila, tudi za predloge sprememb. Mislim, da grejo v pravi smeri in mislim, da imamo skupni imenovalec s predlogom Evropske komisije, da bi torej zmanjšali emizije, emisije vozil, pa da bi tudi izboljšali njihovo energetsko učinkovitost. Veselimo se glasovanja jutri v vašem odboru. Hvala lepa. No, Hvala lepa, sedaj pa še enkrat pripravljam mnenja, prosim. Hvala lepa. Če bi lahko, bi resnično rada upoštevala vse vaše predloge, vendar pa vemo, da to ne gre rada bi pa se sedaj osredotočila na kompromisni predlog ena, kar se tiče metana. In sicer tukaj imamo delegirane pravne akte, ki si jih ne želimo. Potem smo zahtevali od komisije presojo vplivov, potem ko smo prisluhnili industriji in zainteresiranim stranim. V prihodnje bo to pomenilo, da vedno, ko bo komisija menila, da gre kak tak predlog predaleč, da bomo potem lahko to vrnili nazaj. Resnično sem poskušala zadovoljiti vse, kolikor se je le dalo. dalo. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali z mano. Hvala lepa tudi poročalcem v senci. Hvala lepa tudi komisiji. Ja, ich bedanke mich auch. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem pri pripravki mnenja, poročalci v senci. Glasovanje bo jutri ob desetih. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. To je predstavitev latijskega ministra za promet v sklepih predsedstva. Gospod Anris Matis je prišel k nam. Dobrodošli. Veselimo se že vaše predstavitve. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, eh, predsednik Kramer Kongs. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod Kramer. Gospe in gospodje, naj začnem še enkrat. Gospod Kramer, gospe in gospodje, spoštovane članice in člani parlamenta. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami, da vas obvestim o tem, kaj smo dosegli v času latvijskega predsedovanja. Prejšnji teden so ministri za promet na sestanku v Luksemburgu dosegli dogovor o splošnem pristopu tudi ko gre za direktivo o tehničnih zahtevah za celinske plovne poti in plovila, ki tam plujajo. Delovna skupina v svetu je v času predsedovanja opravila izjemno delo. Spremenili smo vsi skupaj prvotni predlog, geografski pristop, vključili smo tudi poseben tehnični odbor strokovnjakov, v svoje delo. Komisija je ta pristop podprla. Na začetku junija je odbor za plovbo po Renu tudi dosegel dogovor o tem, da se vzpostavi prej imenovan odbor CSNI. Zahvaljujoč temu smo tudi uspeli skleniti končni dogovor, ki ga industrija še kako potrebuje. V času naslednjega predsedovanja, torej Luksemburškega, želimo doseči dokončni dogovor, zato da bo Evropa ohranila večmodalno prometno mrežo, kamor sodijo tudi celinske plovne poti. Kar zadeva kopenski promet, gospod in gospodje, latvijsko predsedstvo je na tem področju delalo predvsem na vprašanju železnic. Veliko smo dosegli tudi zahvaljujoč italijanskemu predsedstvu, ki je doseglo dogovor z Evropskim parlamentom. Potem je tu še direktiva o čezmejnih kaznih, dimenzija, potem direktiva o dimenzijah vozil in tako naprej. Z vsem tem želimo izboljšati varnost v cestnem prometu. Kar zadeva varnost v cestnem prometu, na svetu ministrov prejšnji teden je komisija države članice obvestila o mestnem pregledu okvirnega zakonodajnega svežnja o varnosti v cestnem prometu do leta 2020. Luksemburško predsedstvo bo oktobra na sestanku ministrov prav tako obravnavalo vprašanje cestne varnosti in sicer v kontekstu bele knjige na področju prometa. Če se vrnemo nazaj na vprašanja povezana z železnicami. Ko smo se prvi srečali januarja, sem rekel, da bomo delali na četrtem železniškem svežnju. Latvijsko predsedstvo se je zavezalo, da bo delalo na tem dosjeju. Predsedstvo je vložilo res ogromno truda in opravilo ogromno dela pri obeh stebrih tega svežnja. Uspeli smo tudi doseči znaten napredek pri obeh stebrih. Kar zadeva tržni stebr v tem svežnju. Predsedstvo je spomnilo obljubo in nadaljevalo z delom, ki ga je že začelo italijansko predsedstvo. Pregledali in pripravili smo kompromisna besedila o upravljanju omrežji in tako naprej. Ta vprašanja so politično zelo občutljiva, zato smo na svetu marca kolege prosili, da nam povedo, kako si želijo, da bi se delo nadaljevalo na ravni sveta, predvsem pri nekaterih odprtih vprašanjih. Kar zadeva predlog glede upravljanja in tudi neodvisnosti regulativnih organov in upravljavcev omrežij ter BSO. Predvsem gre tu za vprašanje dostopa do voznega parka. Države članice so na tehnični ravni opravile veliko dela glede smernic. Uspeli smo najti tudi rešitve za večino odprtih vprašanj. Delo je v času našega predsedovanja temeljilo predvsem na kompromisnih besedilih. To so bila prva kompromisna besedila, ki smo jih tudi objavili, odkar je bil svežen predstavljen v začetku leta 2013. Poročilo o napredku smo obravnavali prejšnji teden na sestanku ministrov. Vesel sem bil, ko so kolegi rekli, da so bile razprave do sedaj dokaj plodne, tako da smo precej prispevali k temu, da so se države članice uspele dogovoriti glede tega vprašanja. Vesel sem tudi, da bo ministr Bavš prihajajočega luksemburškega predsedstva nadaljeval z delom na teh bolj politično občutljivih delih svežnja. Luksemburg si želi doseči dogovor ne samo na ravni sveta, temveč želi do konca leta sprožiti tudi pogajanja s parlamentom. Če se lotimo še tehničnega stebra v tem svežnju, z delom še nismo zaključili, razprave sicer potekajo, uspeli smo najti rešitev za večino odprtih vprašanj. Mimo grede naj povem, da tudi industrija podpira predlagano rešitev. Sam bi rad izkoristil to priložnost, da se v imenu predsedstva vam in vašim ekipam zahvalim za konstruktivno sodelovanje, tako pri tehničnih kot političnih vprašanjih, ki so del tega svežnja. V sredo bo potekal deveti trialog, svet upa, da bo to zadnji trialog na to temo. Nekaj vprašanj se še nanaša na delegirane in izvedbene akte, tudi na prehodna obdobja, To so še zadnje ovire, ki jih moramo odpraviti, če želimo doseči dokončni dogovor. Gospod predsednik, poročevalci, poročevalci v Senci pri tem četrtem svežnju, predvsem tisti, ki se ukvarjate s tehničnimi vprašanji. V zadnjih mesecih smo pravili ogromno dela, ki nam je tudi omogočilo, da smo prišli do točke, kjer smo. Obe instituciji sta bili aktivno vključeni v ta proces. Nastopil je trenutek, da dosežemo sporazum. Upoštevati moramo ključni cilj tehničnega stebra, ta pa je, da pomagamo industriji. Več kot očitno je, da moramo upoštevati tudi razmere izven Evropske unije, še zlasti dogajanja na mednarodnih trgih. Evropske institucije morajo storiti vse v svoji moči, zato da učinkovito podprajo tudi evropsko železniško industrijo. Kolegice in kolegi, verjamem, da je mogoče najti rešitev na trialogu, ki bo potekal ta teden. Potem so tu še vprašanja povezana z letalskim prometom. Kar nekaj težav smo imeli, ampak latijsko predsedstvo je vseeno nadaljevalo predlogom, ki sta ga pred, pripravila tako Litva kot Grčija. V mislih imam predvsem pravice potnikov v letalskem prometu. Ves trud smo vložili v to, da bi se dosegel kompromis pri odprtih vprašanjih. Dosegli smo bistven napredek v pogovorih, ampak kljub vsem sklenenim kompromisom še vedno ostajajo vprašanja glede pragov za nadomestila in vprašanje, kaj se zgodi, če zamudiš povezovalni let. Potem je tu še vprašanje Gibraltarja. Upam, da se bomo tudi Gibraltarja lotili čim hitreje, da se bo svet uspel dogovoriti o kompromisu tudi, ko gre za uveljavljanje pravic potnikov in industrije. Glede Gibraltarja Napredek, ki smo ga dosegli s tem v zvezi, je precej omejen. Letalska industrija se še vedno sooča z velikimi izzivi. Latvijsko predsedstvo je zato želelo prispevati k razpravam o strateških prednostnih nalogah za industrijo. Organizirali smo tudi delovno kosilo 13. marca med svetom ministrov na tem sestanku ob kosilu smo se osredotočili na tri ključna vprašanja in sicer interna in eksterna konkurenčnost na področju letalstva, potem kako lahko prispevamo k rasti in zaposlovanju in tretje interoperabilnost storitev v Evropi. Glede prve tematike so ministri obravnavali predvsem vprašanje upravnih bremen, vprašanje podpore javnosti, ko gre za letališča in javni promet. Pomembno je, da zagotovimo zadostne zmogljivosti, tudi infrastrukturo, okrepiti moramo konkurenčnost evropskih prevoznikov v primerjavi s prevozniki iz tretjih držav. Glede druge teme so se ministri strinjali, da je treba povečati naložbo, naložbe tudi zato, da okrepimo rast in zaposlovanje več se moramo sredotočati na raziskave, potem na izvajanje sesarja, uporabljati moramo nove tehnologije. In še tretja tematika. Pri tej so ministri povdarili, da je interna in eksterna interoperabilnost ključnega pomena za daljni razvoj na tem področju. Pomembno je, da okrepimo ne samo ta večja vozlišča v Evropi, temveč da okrepimo interoperabilnost in povezljivost tudi z perifernimi območji in regijami v Evropi. Delovni program komisije za leto 2015 podarja, da je to leto letalstva. Komisija pripravlja tudi nov letalski svežen. Upam, da bo komisija pri svojem delu upoštevala tudi strateške prednostne naloge držav članic. Glede na to, da se možnosti za daljinsko vodena letala vse bolj povečujejo, smo marca organizirali dogodek na visoki ravni s tem v zvezi. Govorili smo o dronih v Rigi, sodelovali so tudi predstavniki industrije, z njimi smo se pogovarjali o izzivih, ki nas čakajo na tem hitro raztočem industrijskem področju, kjer je tudi na globalni ravni konkurenčnost vse večja. Sprejeli smo izjavo iz Rige na tem dogodku. Mislim, da je to pomemben prispevek tudi k prihodnemu urajanju tega področja. Latvijsko predsedstvo je potem delalo tudi na zonani letalski politiki, kaj to pomeni. Ukvarjali smo se naprimer z varnostnimi sporazumi z ZDA, potem s celostnim sporazumom z Brazilijo. Delali smo tudi na tem, da bi Hrvaško vključili v nekatere že podpisane sporazume. Latvijska prednostna naloga je bila tudi ta, da Evropa postane bolj aktivna. Ob koncu aprila je potekalo tretje srečanje ministrov, kjer smo sprejeli izjavo iz Rige. Podarili smo, da so države članice pripravljene na širše sodelovanje na področju prometa. Želijo si, da bi bil tudi kopenski promet interoperabilen in integriran. Udeleženci so se strinjali s tem, da je treba prometna omrežja razširiti, glede na to, da je tudi trgovina vse več med Azijo in Evropo. Še posebej, ko gre za koridorje na področju kopenskega prometa, ki naj bi dopolnjevali tradicionalne koridorje po morju. Ministri so se osredotočili predvsem na transkontinentalne železniške povezave. TNT je zelo pomembno omrežje, enako velja za ključne koridorje v tem omrežju. Na marčevskem zasedanju smo govorili tudi o tem, veliko bo treba vlagati, tudi v letnem pregledu rasti se to omenja. Razprava je bila torej organizirana kot del umestnega pregleda Evropskega semestra in strategije EU 2020. V razpravi smo se sredotočili predvsem na razvoje prometne infrastrukture, na dodatne naložbe, želeli smo izboljšati evropsko konkurenčnost, rasti in tudi zaposlovanje. To je bila prav tako dobra priložnost za ministra za promet, da se pogovorijo o širšem kontekstu, v katerega so umeščeni ti problemi. Rad bi omenil tudi Junkerjev naložbeni načrt, ker je pomemben za prometni sektor. Vsi se moramo potruditi za to, da bo tudi prometni sektor bolj prepoznaven v okviru tega naložbenega sklada EFSI. Kot vemo, bo EFSI postal operativen že jeseni. Naj vas spomnim še na to, da je potekala bolj poglobljena razprava o TNT omrežjih, o alternativah, o naložbah. Prihodni teden v Rigi se bomo še enkrat o tem pogovorili. Organiziramo dneve TNT v Latviji, pri tem sodeluje tudi Evropska komisija. Za zaključek bi se rad še enkrat zahvalil vsem članom tega odbora, tudi vam, gospod Kramer, osebno za konstruktivno sodelovanje upam, da bomo ta teden uspeli storiti ta zadnji korak na poti do rezultata. Seveda pa želim prihajajočemu luksemburškemu predsedstvu veliko uspeha in sreče. Hvala. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Hvala lepa, minister. Ta zahvala je seveda vrnjena tudi vam. In kar se tiče trialoga o železniškem svežnju, smo bili zelo zadovoljni. Imamo pa še tri zapletene stvari, ki jih moramo še urediti in upam, da bomo dosegli rezultat, katerim bomo vsi zadovoljni in da boste to dosegli še za čas svojega predsedovanja. Vendar pa se bi najpomembnejša kot časovni pritisk. Sedaj pa koordinatorji Van de Kamp, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. prvo poročilo o oceni lacijskega predsedstva je pozitivno, naj to javno tudi povdarim. Seveda. Met dit half jaar gre tu lahko tudi za račun brez krčmarja. Ampak sam lahko rečem, da ste vi delali veliko tudi na dosežkih italijanskega predsedstva. Takrat sicer nismo bili prepričani v te rezultate, ampak kot kaže, bila podlaga dobra. Ministri so se začeli pogovarjati v času vašega predsedovanja predvsem o celinskih plovnih poteh, celinske plovne poti potrebujemo. Sicer to ni preveč priljubljena tematika, kaj ti pravila so zelo zapletena. Je pa dobro, da smo uspeli storiti korak naprej tako za plovbo po Renu, kot za plovbo po Donavi. Ministri so nakratko govorili tudi o naložbenem skladu. Kolikor vem, je komisija precej kritična glede samega financiranja tega naložbenega sklada EFSI. V veliki meri bomo morali žrtvovati sredstva od drugot prihajajoče predsedstvo bo moralo poskrbeti za to, da bomo za sektor prometa namenili dovolj sredstev. Na področju železnic nas čaka še kar nekaj trdih orehov, ki jih bo treba streti. Omenili ste že sestanek v sredo prihodni teden, omenili ste delegirane akte, tudi prehodna obdobja, upam, da boste lahko ob koncu predsedovanja tudi te tematike dodali na seznam doseženih rezultatov. Zakaj zaenkrat še ni na voljo splošnega skupnega pristopa? Zakaj še nimamo na voljo stališča glede tega političnega stebra v svežnju? Pri koridorjih, kolikor vem, ste dosegli precejšen napredek, ampak do junija vam ni uspelo doseči dogovora, zato bo moralo delo na tem področju zaključiti Luksemburško predsedstvu. Na področju letalstva se mi zdi tragično to, da v zadnjih šestih mesecih nismo uspeli doseči absolutno nič. Kot kaže, obstajajo velike težave med Združenim kraljestvom in Španijo, ampak upam, da bo to vseeno nek gradnik za luksemburško predsedstvo, da ga bodo oni lahko izkoristili za svoje nadaljne delo. Hvala lepa za sodelovanje. Vidimo, da majhne države lahko dosežejo več kot velike države in to v številnih primerjih. Smajle Atuk. Ja, hvala lepa, sedaj pa je gospod Ertuk. Ja, hvala lepa, predsednik. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gospod minister. Tudi z moje strani in imenu moje skupine, hvala lepa za zadnjih šest mesecev, ko ste nas spremljali pri našem delu. Lahko se priključim k zahvalim Vaše delo je bilo učinkovito tam, kjer je bilo možno, ste po mojem mnenju tudi izbrali takšne formulacije, da lahko to podpremo vsi. Seveda povstajajo tudi težavne teme, nekaj ste jih omenili, večino časa pa ste vseeno namenili četrtemu železniškemu svežnju. To torej ni presenečenje, kaj ti vemo, da je ta svežen zelo pomemben za različne države članice pa predstavlja to tudi različne prednostne naloge. Vseeno bi se vam rad zahvalil za opravljeno delo na področju četrtega železniškega svežnja, še prav posebno, kar se tiče tehničnih dosegov, ste dosegli napredek, po mojem mnenju. Po vašem predsedovanju, ko bo Luksemburg prevzel vajeti, pa bo, če smem temu tako reči, to četrto predsedstvo, ki se bo lotilo četrtega železniškega svežnja. Tako da lahko rečem, da nekaj resnično ste dosegli. Omenili ste tehnične elemente. Vem, da kar se tiče dirigiranih oziroma izvedbenih aktov, še obstaja nekaj nejasnosti. Vsaj vsem to še ni popolnoma jasno, popolnoma jasno enoznačno, zato se veselimo naslednjega tedna. Upam, da bomo našli formulacijo, ki bo potem za svet sprejemljiva. Kar se političnega doseja tiče, mislim, da bo luksemburško predsedstvo na tem še delalo in mi jih bomo podpirali. Ko bomo ta tehnični del reširi, bomo potem polno pozornost namenili v četrtem svežnju političnim elementom. Naj pomenim še nekaj. Mislim, da ni ne politično pošteno, ne pametno, da bi ta tehnični del, ta tehnični doseg, ki bo, upamo, dogovorjen naslednji teden, da bi torej te tehnične dogovore uveljavili kasneje in bi ta tehnični doseg postal talec dosega soglasja pri političnih dosegih, kot ste omenili, upravljanje in odprtje trga potnikov. Mislim, da se to ne sme zgoditi kot parlament. Mislim, da smo bili zelo potrpežljivi v zadnjih treh predsedstvih in mislim, da bi bilo potrebno, in to je moje osebno mnenje, končna meja za dosego soglasja pri političnih dosegih mora biti 8. oktober v svetu. Sicer bi si želel, da bi to bilo hitreje, vendar pa če enostavno ne bo šlo hitreje, bi morali potem se izreči za ta rok. Mnenja sem in To moram jasno povedati. To je potrebno zadevo urediti. Štiri predsedstva bi pa že morala biti sposobna, da to, kar industrija že dolgo pričakuje, urediti, da bi torej ta tehnični del, da se je že uveljavili. Toliko, kar se tiče železniškega doseja, sedaj pa stavek ali dva o EPSI. Nekaj moram potrditi oba poročevalca, tako Ayala Sender kot tudi kolega Rekje, sta opravila odlično delo. V teh okoliščinah, kot jih imamo že pol leta. Evropska komisija, ki kar tako pripravi neko formulacijo za Junkarjev načrt, Naj jasno povem, nismo proti Junkerjevemu načrtu, vendar pa želimo si takega načrta, ki bo konec koncev pomenil veliko dodano vrednost za nas. Potem pa še kritika, tako svet kot Evropska komisija, z roko v roki predstavljate rezultate, ki pa niso najboljši po našem mnenju. raziskave, promet, energija, široko pasovnost, ti doseji, ki so dalekosežni, iz teh področji torej sedaj jemljamo sredstva in jih namenjamo drugim področjem. In potem nič ne pomaga, da imamo pri obzorju 2020 nižjo vsoto iz večjega proračuna, 70 milijard, mislim, da se o tem govorijo na naslednjih sedmih letih, in potem torej ne pomaga, da imamo dva različna proračuna, ki se izigravata po mojem je pomembno, da izboljšamo končni rezultat. Ta ni zadovoljiv. Istočasno pa moramo paziti na to, da bodo kriteriji, ki jih imamo v instrumentu za povezovanje Evrope in v smernicah za čez Evropska mreža, in ki smo jih pripravili dolgo, dve leti, da bodo ti kakostni kriteriji veljavni torej tudi še pri izvedbi EFSI. In potem še zadnji stavek v smeri luksemburškega predsedstva. Veliko uspeha pri delu v naslednjih šestih mesecih. Moja skupina vas bo pri tem konstruktivno spremljala. Hvala lepa. Jackie Foster. Hvala lepa, Jackie Foster. Hvala, predsednik. Hvala lepa tudi latvijskemu predsedstvu. Ne bom se preveč ustavljala pri četrtem železniškem svežnju. Mislim, da Roberta Zilo zelo dobro poznate. On je bil v zadnjih letih v prvih vrstah skupaj s kolegi je skušal ta celoten proces pomakniti naprej. Zagotovo ste dosegli določen napredek, ampak pot nikakor ni bila enostavna. Zagotovo nas čaka še dolga pot, nekoliko na okebr, če se ne motim. Ne bom veliko komentirala posameznih stvari, omenili ste celinske plovne poti, se strinjam s kolegi, ki pravijo, da smo jih v zadnjih letih premalo izkoriščali če bi lahko uporabili kakršenkoli način prevoza, ki obstaja in na voljo imamo infrastrukturo, potem je to najboljša rešitev. Še posebej glede na to, da želimo tovor premakniti z cest in železnic. Kar zadeva samo poročilo, poročilo o varnosti v cestnem prometu, tudi ko gre za čezmejne izterjave kazni, nihče si ne želi, da bi posamezniki v drugih državah storili prometni prekršek in jo potem odnesli brez kakršne koli kazni. To, kar ste storili, je bilo dobro. Pogosto imamo precejšne težave zaradi različnih pravnih sistemov in to, kar ste dosegli, je odlično. Glede prihodnega četrtega letalskega svežnja, omenili ste izjavo iz Rige. Verjetno veste, da sem poročevalka za novo poročilo o uporabi brezpilotnih letal, dronov in tako naprej. Komisija, industrija in države članice vse priznavajo, da je to zelo hitro raztoč trg, to je naslednji korak na področju letalstva. Vesela sem, da se s tem ukvarjam, kajti v veliki ziv mi je. Tesno sodelujem s kolegi in upam, da bomo ob koncu leta pripravili kakšen dober predlog škoda je, ker je vendarle bilo nekaj vprašanj, kjer niste našli rešitve, naprimer enotno evropsko nebo. Po mojem mnenju je to zelo pomembna zadeva, izjemno pomembna zadeva. Ironija pri vsem skupaj pa je, glede na to, da ste sami izpostavili Gibraltar. Združeno kraljestvo nima težav z Gibraltarjem, to je britansko ozemlje, kraljica je vodja države če imajo druge države s tem težave, naj se s tem same ukvarjajo. Ampak ko smo se začeli pogovarjati o pravicah potnikov znotraj enotnega odprtega neba, je španska komisarka Loyola de Palacio bila pristojna za to vprašanje. To je bilo pred desetimi leti, sama sem bila članica parlamenta takrat deset let kasneje pa se še vedno ukvarjamo s tem absurdnim vprašanjem. Mislim, da bi se morali ljudje začeti spraševati o tem, kakšne so posledice to vrstnega dejanja. Kar nekaj ostalih držav se je še pridružilo k reševanju tega vprašanja, kar pa ni bilo pomoč. Enotno evropsko nebo je zelo pomembno tudi z vidika infrastrukture. Rešiti pa moramo tudi vprašanje pravic potnikov. Tako da Hvala lepa, najlepša hvala latvijskemu predsedstvu v imenu naše politične skupine. Hvala za vse, kar ste uspeli doseči v kratkem času. Mislim, da ste storili vse, kar ste lahko v tem kratkem času. Mi se veselimo tudi nadaljnega sodelovanja z vami v prihodnih mesecih in letih. Hvala lepa in zdaj Gizine Majster. Hvala lepa, predsednik. Tudi strani liberalcev. Hvala lepa, gospod minister, za vaše predsedovanje. To je bilo vaše prvo in gotovo je zelo zanimivo, ko prvič predsedujete. Moram reči, da ste se dobro odrezali. Na kratko o nekaj stvarih, ker ne bomo vsega ponavljali, vendar pa nujno želim ponoviti to, kar je del in van de Kamp. Pohvale za celinski pravni promet, tukaj ste dosegli napredek in to se mi zdi zelo pomembno predvsem za države, tudi Nemčijo, ki ima veliko celinskih plovnih poti. Nekateri drugi tega nimajo, toliko in tega ne morejo tako ceniti, vendar pa mislim, da ste dosegli veliko. Pri železniškem svežnju ste tudi nadaljevali zelo zahtevnim dosejem in pri tehničnem stebru smo dosegli torej, preboj. To nam ni bilo všeč, da pa to ni bila vaša krivda ne bom povedala, katera država članica je bila to. To ni bila krivda Latvije, vendar pa seveda težava predsedstva je vedno v tem, da pač se lahko samo pogajajo in v tri rokih potem izvemo, kaj zmorejo. Mislim pa, da ste storili veliko, da ste dosegli napredek na področju železniškega svežnja. Kar se tiče letalskega prometa, Gibraltar, tu je težava, to vemo, priprečeval vam je dosego napredka kajti želimo si enotnega evropskega neba in to tudi potrebujemo. Sprašujem pa se, zakaj to ni možno. Morda zato, ker sem iz Nemčije, nisem ne iz Španije in ne iz Združenega kresa. Kako to, da ni možno zagotoviti mobilnosti v Evropi kot celini, namesto da se sprašujemo, kdo je soveren kje. Za evropsko prometno politiko bi bilo veliko pomembneje, če bi se spraševali, kako naj zagotovimo mobilnost, ki je zelo pomembna za vse nas in jo izboljšamo. Vendar pa to, na to tudi nimate vpliva. Pri brezpilotnih letalih tukaj komplimenti, resnično izjava iz Rige je dobra, velik prispevek, velik napredek. Še prav posebno na periferiji bo to izboljšalo veliko zadev. In potem še zadnja stvar. EFSI, SEF, to moramo gledati skupaj. Da, promet mora biti v EFSI dobro umeščen. To si, tega si želite, verjamem vam, ste minister za promet. Vendar pa verjetno morate zadostiti veliko željam. SEF in EFSI, tukaj je to na predlog komisije potrdil svet in v bistvu Junkerjev načrt nasprotuje tistemu, kar smo prej pripravili SEF-om mislim, da mi kot parlament se še najbolj odločno zazemamo za izvedbo vseh teh sklepov. Seveda bi bilo dobro, če bi z Junkerjevim načrtom lahko proizvedli še več zasebnega denarja, vendar pa ne sme biti na škodo naših skupnih ciljev. In to je tista težava. Verjamem vam torej, da bi promet moral največ pridobiti, kako bi lahko kot minister vplivali na to, seveda želite si najti tudi zasebne investitorje, moramo jih iskati. In v bistvu jih bomo iskali tam, kjer mislimo, da bomo kaj iz tega potegnili. Da jim bo to potem tudi kaj prineslo tem investitorjem. In to je še vedno ta težava, kako jih pritegniti. Dominik in Ines sta oba opravila odlično delo, parlament ima jasno stališče in dobro bi bilo, če bi dosegli tudi uspeh na področju prometa iz Junkerjevega načrta. Sedaj pa gospod Tilonen. Kiroksija, hera pojejo, te ja. Kiroksija. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi latvijskemu predsedstvu. Hvala za vse upravljeno delo. Vaše predsedovanje je bilo uspešno, zelo trdno voljo ste imeli in želeli ste, da se stvari premaknijo naprej. Nažalost pa je bilo pri številnih vprašanjih kar nekaj akterjev proti in oni so bili bolj odločni. Seveda to ni kriv, da predsedstva niti ni to šibkost predsedstva, ravno nasprotno. Četrti železniški svežen. Sama sem več let spremljala ta proces, moram reči, da smo že izgubili svoj sedež na vlaku razvoja, ki potuje naprej. Zdi se mi, da res nismo na ravni, kjer bi morali biti, saj kar zadeva železnice. Nedvomno zaostajamo na tem področju, vse v primerjavi z preostalim svetom. Drugod po svetu so že razumeli pomen to vrstnih povezav. Evropa pa očitno ni pripravljena delati na tem področju. Evropa raje zapravlja čas pogajanji, namesto da bi se aktivno lotila izzivov, ki so pred nami. Kaj vse moramo storiti v Evropi, da bomo vendarle razumeli, da smo sami sebi največja ovira zlasti na področju konkurenčnosti. Ko bomo uspeli preseči to oviro, se bomo zagotovo lahko lotili tudi vseh ostalih izzivov na uspešen način. Enotno evropsko ne bo Gibraltar. Razprava s tem v zvezi poteka že kar nekaj let. Zdi se, da smo naleteli na oviro, ki je ne uspemo preseči. Mislim, da je zelo pomembno, da vzpostavimo enoten letalski sistem, ki bo služil uporabnikom, podjetjem, ki bo tudi pomagal pri slikanju lepše prihodnosti evropske letalske industrije. Še vedno so nam ostale sanje o poenotenem prometnem sistemu, tako na kopnem, na morju kot v zraku vendar to od nas zahteva, da skupaj delamo za dosego skupnih ciljev. Hvala lepa Latviji za vse upravljeno delo, hvala za vas trud, hvala za vsa prizadevanja, da bi dosegli skupni cilj. Mislim, da bi bilo dobro za vso Evropo, če bi ta cilj dosegli. Tisti, ki so proti razvoju, pa bodo razumeli, da mi delamo skupaj za skupno Evropo. Hvala. Danke sehr. Jetzt Karim Adeli. Hvala lepa, Karim Adeli. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, imeno stranke zelenih bi se vam želela zahvaliti za opravljeno delo. Verjetno to ni zelo pogosto, ampak kljub samo bi vam želela zastaviti vprašanje. Sicer zanima me, kako vi ocenjujete, težave, ki ste jih imeli. Vi pravzaprav nakar odhajate iz tega stola predsedujoče države in kako ste sodelovali z Luksemburgom pri predaji teh dosjejev, eh, zelo pomembne dosjeje, gre Ismail, moj kolega in prijatelj je dobro povedal, zakaj gre pri četrtem svežnju za železnice, zlasti, ker zadeva ta politični del tega svežnja. Ostali kolegi so omenili tudi EFSI, torej Junkerjev naložbeni načrt in mimo grede najlepša hvala gospodu Rigeju in gospe Ajersendr za um, povedano. Skratka, zanima me, kako vi gledate na to, kaj vam je uspelo izpogajati na področju prometa ste zadovoljni glede tega, naprimer, da imamo v svežnju zdaj urbano mobilnost? Ste zadovoljni s tem prenosom prometa na železnice, na bolj trajnostne oblike prometa, tudi na celinske plovne poti, naprimer, ste zadovoljni s tem? Omenili ste tudi cestno prometno varnost. Vem, da bom s tem razvila vse, ampak zanima me, če vas morda ni šokiralo, Ko smo slišali, da namerava Evropska komisija do leta 2020 znatno znižati število uh, ranjenih oseb v prometnem prometu. Kako, bo, kako ste zadovoljni s cilji komisije glede število žrtev? Torej, zanima me tudi, kako boste z luksemburškim predsedstvom delali na teh vprašanjih, ki so izjemno pomembna, naprimer Gibraltar. In glede zračnega prometa, naprimer um, pravice potnikov, um, sloti na letališčih in tako naprej. Pa še nekaj ne omenim, kar je meni osebno izjemno pomembno šest mesecev na šeloti od te okoljske konference. In tam bomo obravnavali tudi, kakšno mesto naj ima promet glede naših podnebnih ciljev. Zanima me, kako vi sodelujete z luksemburškim predsedstvom glede teh ciljev, ki jih imamo in kakšni so vaši nameni. Zanima me tudi, če niste morda razočarani, da glede vprašanja socialnega dumpinga nismo prišli ravno daleč. Socialni dumping nikoli ni postala prava prioriteta, saj ne pod vašim predsedstvom. Hvala. Kjet Peter Lundgren. Lundgren. Tak smek je urfejande, ali hupa je vedno klaro, pa to lenje, da. Najlepša. Hvala, gospod predsednik. Upam, da bomo imeli dovolj časa za razpravo. Imam par komentarjev, najprej varnost v cestnem prometu. Tega vprašanja se pogosto ne obravnava, kljub vsemu pa je tudi to del vprašanja socialnega dambinga in pa varnosti um, na delu nasploh. Naprimer imamo ogromno voznikov, ki so premalo plačani, imamo ogromno voznikov, ki imajo ponarejeno vozniško dovoljenje in tako naprej in te vozniki pač storijo vse, kar je možno, so, da bi se izognili policijskim kontrolam. Skratka, želel sem izpostaviti, kako pomembno je tudi to vprašanje vključiti v razpravo glede, te, glede varnosti v cestnem prometu. Hvala. Hvala lepa, Kristin Revo. Ja, zelo na hitro. Kot je že povedal Ismail Hertog, bi se tudi sama želela zahvaliti predsedstvu latvijskemu predsedstvu za ta tehnični stebr v sklopu železniškega svežnja. Ogromno sestankov smo imeli v zvezi s tem in tudi sestanek čez dva dni upam, da bo uspešen. Mi bomo gotovo prispevali svoje, zato da bi bilo to uspešno. Skratka, želim se vam zahvaliti za delo, ki ste ga upravili. Vse skupaj je bilo zelo kompleksno, te razprave z državami članicami, zato da v končni fazi dosežemo nek kompromis, ki je spremljiv tudi za Evropski parlament. Skratka, najlepša hvala še enkrat za to in upam, da bomo najkasneje oktobra zaključili pogajanje glede tehničnega stebra. Hvala. Pavel Telicka. Pavel Telička. Čermena, uh, ministra. Uh... Ja, hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod minister. Par izjemno težkih in kompleksnih dosjejev ste obrnavali pod uh, latvijskim predsednikom in mislim, da ste jih obravnavali na zgleden način, samo zahvaljamo se vam lahko. Kot so povedali že ostali eh, kolegi in kolegice, imam tudi sam par komentarjev in nekaj bi želel izpostaviti. To je bilo sicer povedano že prej, ampak najkljub samo še sam povem isto. Gre za financiranje v sklopu EFSI-a. Mislim, da se malce podcenjuje uh, kakšno je vzdušje na parlamentu v zvezi s tem financiranjem. Mislim, da je to tudi zelo negativen signal za trge. Pravzaprav predstavljamo finančna sredstva iz projektov, glede katerih se ne pričakuje zadostna, zadostna donosnost, zato da bi okrepili zasebno financiranje. In način, kako je bilo to izpeljano, je zelo rizično in na ta način mislim, da smo spodkopali tudi same stebre uh, eh, TNT-ja. Ampak samo toliko, to sem želel um, pokomentirati. Zdaj pa če je, kar je, dovolj v tem. Imam pa dve vprašanje. Prvo kot prvo. V uvodnem nagovoru ste omenili tudi državno pomoč. Glede zračnih prevoznikov, iz, letalskih prevoznikov iz tretjih držav. Zelo na kratko ste pokomentirali to vprašanje državne pomoči, v podrobnosti se pa se res niste spustili. Bi lahko to malce bolj podrobno pokomentirali? Kljub samo zanima me, kakšno sporočilo bi želeli pustiti tudi naslednjemu predsedstvu v zvezi s tem vprašanjem državne pomoči. Pa še nekaj. Vem, da to ni pravi trenutek, da se spuščamo v podrobnosti TNT-ja in to, kar ste sami povedali, je bilo pravzaprav nekaj, kar smo pričakovali od vas ampak zelo bi vam bili hvaležni. Če bi lahko tudi balske države integrirali z ostalim notranjim trgom. Zanima me, kakšna je vaša ocena glede tega projekta, ki se zdaj pripravlja. Najlepša hvala. Inesa Jalasenda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Podobno kot stali bi se tudi sama zažila zahvaliti latvijskemu predsedstvu za vas trud in delo, ki so ga vložili izjemno kompleksne dosjeje. Četrti železniški paket je bil eden izmed njih, ki je izjemno potreben. No, nekaj težav na začetku smo imeli, ampak v končni fazi smo začeli delati te tri zakonodajne akte, ki jih potrebujemo in zagotovili tudi veliko mero doslednosti med temi tremi um, predlogi. Dobro, tu in tam določene zadeve manjkajo, ki naj bi jih komisija zdaj pokrila z delegiranimi akti, ampak tudi ta področja, ki bo komisija uredila z delegiranimi akti, so v naših očeh zelo pomembno. Želim se vam zahvaliti tudi za to, ker ste bolj prominentno obravnavali ta politični stebr železniškega svežnja. Sama sem že kar nekaj časa v parlamentu, ne samo kot poslanka, ampak tudi kot politična svetovalka in na področju transporta vem, da tehnični stebr brez politične odločitve ni vreden nič še vedno čakamo na izid postopka za ugotavljanje kršitev za deset držav članic za prvi železniški svežen. Zdaj pa že četrtega sprejemamo pravzaprav. In nekako upamo, da bo dovolj, če sprejmemo samo tehnični stembr, političnega pa pustimo ob strani, ampak to ne bo delovalo. Skratka, želela bi se vam zares zahvaliti ker ste delo zgledno pripravili tudi za luksemburško predsedstvo. Politični stebr je zdaj na dosegi roke. Vaše predsedstvo se bo sicer kmalo končalo, ampak to bo veliko pomoč a, eh, luksemburškemu predsedstvu. Želela bi se pridružiti kritikam glede EFSI-a v povezavi s področjem prometa mi bi pravzaprav želeli videti, da bi bolje povezali promet z temi gospodarskimi vprašanji, ampak do tega nažalost ni prišlo, transport je nekako um, ostal ob strani, ampak smo uspeli kljub vsemu okrepiti ta koncept subvencij, kljub temu, da smo izgubili tam nekoli 15 milijonov. V zvezi s eh, vprašanjem Gibraltarja pa ne moram vas kriviti za neko vprašanje, ki je pravzaprav eh, bilateralne narave. Gospa Foster je točno povedala svoje mnenje, povedala, da, povedala je, da naj bi gospa Palacio to že nekako uredila, ampak ne. Za špansko ljudsko stranko je bilo to zelo donosno vprašanje, tako, na, tako rekoč pač črpali so politični kapital, potem pa pod eh, gospodom Moratinesom je prišlo do ogromno zlorab. Zaradi katerih je bil ta sporazum ki smo ga imeli za to, da bi, bil, da bi bilo enotno nebo možen projekt, eh, skratka to nam je spodletelo, ampak to je bilateralno vprašanje, glede katerega mislim, da ni ima smisla kriviti vas. Glede konference o transportu pa smo zelo zadovoljni, da ste se te konference odeležili tako vi kot komisarka Bulc. Na ta način smo nekako povezali proračun z temi socialnimi vprašanji. Kaj bomo naredili se delati iz področja transporta v prihodnosti? Kako bomo zagotovili, da bodo na, našli delo v drugih sektorjih našega gospodarstva? To je bilo zelo pomembno vprašanje in upam, da boste v prihodnosti komisiji pomagali, da poveže pač financiranje oziroma proračun z ponovno integracijo delavcev iz transporta. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Bilbao. Najlepša hvala. Želela bi se zahvaliti latvijskemu predsedstvu za opravljeno delo na četrtem železniškem svežnju. To je dosije, zaradi katerega smo vsi izgubili kar nekaj spanca ampak eh, delo, ki smo ga upravili, je zelo kakovostno. Na zelo transparenten in odkrit način pa vam želiti povedati tudi, da si ne zaslužite teh trenutkov, katerim smo priča zdaj, glede teh rokov in delegiranih aktov. Tega si zares niste zaslužili. Ampak kljub vsemu upam, da bo v končni fazi dogovor možen in da boste predsedstvo uspešno zaključili zelo srčno upam, da bo um, svet malce spremenil svoje stališče. Samo ena podrobnost. Danes sem prejela klic uh, strani našega sektorja. Pač naš sektor nepotrpežljivo čaka na informacije zlasti glede tehničnega stebra. In skrbi jih, odkrito povedano skrbi jih, kaj se bo zgodilo. Sektor čaka na ta tehnični um, steber in ne smemo zamujati z njim. Pač sektor zares upa, da bo svet čim prej sprejel um, ta tehnični steber. Pa predstavnik sektorja, a, uh, ki me je poklical, mislim, da ni pričakoval, da bodo imeli petletni rok za prenos te zakonodaje. in če je svet zares, če svet tako zelo skrbi, kako se bo odzval sektor na to novo zakonodajo, potem mora predvsem imeti pred očmi to, da sektor potrebuje zakonodajo, ki se bo začela izvajati hitreje, kot pa je to trenutno predvideno. Pa še nekaj ne podajam. Četrti železniški svežen je svežen. Svežen, ki ima tehnični in politični stebr. In kot so povedali kolegi, bi vas prosila, da pokomentirate to vprašanje rokov in časa in to vprašanje, kako hitro se mora začeti izvajati tehnični stebr. Upam, da boste tudi Luksemburškemu predsedstvu pomagali, zato da bo kompromis čim prej dosežen tudi glede političnega stebra. strinja se tudi s tem, da je treba poskrbeti za socialno vprašanje, strinja se pa tudi glede tega, da če ne bomo naredili naprej pri upravljanju transporta v Evropi s tem svežnjem, in to je tudi mimo glede namen tega četrtega svežnja, bo veliko težje vključiti tudi socialna vprašanja. Trenutno se nahajamo pač v nekem trenutku v, ča, v zgodovini, kjer moramo inovirati. Sektor potrebuje kakovostna delovna mesta in prepričan sem, da bomo ta delovna mesta ustvarili, če bomo uspešno začeli izvajati celoten svežen na evropski ravni. Zaenkrat se to še ni zgodilo. In to mislim, da jasno kaže, da vse države članice niso dovolj resne in disciplinirane. Tega se ne moramo več dovoliti. Glede pravic potnikov, pa naj povem, no, sama prihajam iz Baskije in glede Gibraltarja, se mi zdi, da je to preprosto izgovor, ki se ga uporablja za to, da ne bi naredili koraka naprej, glede pravic potnikov. In svet bi prosila, da začne izvrševati pritisk na, države, na te dve države članici, da se doseže dogovor. Svet po potrebi v drugih dosejih vrši podobni pritisk, zato da se doseže rezultate in upam, da bo do tega pritiska prišlo tudi v tem primeru. Na ta način bi deblokirali to politično vprašanje. In prosim, da nekaj dela to uloži tudi odhajajoče latvijsko predsedstvo. Hvala lepa, pa še sam. Torej, kar se tiče EFSI. To je bil koncept za boj proti brezposobnosti, združevanje Evrope in boj proti podnebnim spremembam. Svet pa ne nameni temu niti centa, samo pobira denar. Plačevati pa mora samo parlament, to je nepravično. In potem drugič, gospod Eto, ki je o tem govoril. Obzor je 2020, ima 70 milijard in instrument za povezovanje Evrope je imel 26 milijard. Mi pa pa čujemo več kot obzorje 2020, čeprav ima trikrat več sredstev. To je nepravično, tega ne razume nihče. Še prav posebno glede na to, da smo se dve leti ukvarjali z evropskimi projekti, ki zadostijo tem trem ciljem. Sedaj je vse skupaj odpovedano. Naj zaostrim. Iz teh črtenih projektov bo morda zgrajena jedrska elektrarna v Veliki Britaniji, nek cestni projekt nekje ali karkoli že. Nimamo jamstev. In potem bi nas naj še izrinili iz vsega tega. To je prva točka. Drugič, v Lizbonski pogodbi delegirani akti igrajo pomembno vlogo za sodelovanje parlamenta. In tudi pri EFSI sta želela svet in komisija izključiti parlament, da bi odločala sama. Zahvaljujoč obima poročevalcema, nam je, nam je uspelo, da so delegirani akti tudi v EPSI-u. Sedaj imamo pa isto razpravo, ne vem koliko krat že, v četrtem železniškem svežnju. Na začetku smo s pravnimi službami pripravili dobre kompromise, vendar pa pri treh temeljnih področjih smo ustrajali. In delegirani akti pravijo, da ne želimo poskrbeti za vsako tehnično zadevo, želimo pa, da smo obveščeni in potem lahko rečemo, dobro, to lahko komisija opravi sama. Pri določenih pomembnih točkah pa imamo možnost soodločenja in sedaj je to postalo sporno, nam to odrekajo. Če to primerjamo z EPS in drugimi, bi vas prosil, da bi te delegirane akte, gre predvsem za železniški svežen, da bi torej se ne, da nas ne silite, da se temu odrekamo. Tega ne moremo storiti in to povete tudi kolegom v svetu. Tako ne gre. Vedno znova se to poskuša in pogosto vam uspeva in če bi se pa sedaj to zgodilo, bi pa potem bila tožba pred sodiščem in bi vse skupaj bilo zapozneno. To je torej zelo pomembna točka delegiranja avtomobila. Potem pa druga točka, roki. Pet let si želi sedaj svet. Komisija je dala dve, mi pa eno leto. Zapisano je, da lahko države članice ali, eh, gredo ali v ERO ali v EPSI. Zakaj bi čakali toliko časa, da bi bilo vse skupaj izvedeno? mora biti to izvedeno hitro, kajti vsi bodo imeli samo prednosti, da bi torej končno imeli evropsko dodano vrednost in evropsko odločitev. In tretja točka, ki se mi zdi pomembna, EMTS. Imamo 10.000 km poti EMTS, vendar pa niti ene lokomotive, ki bi lahko vozila po teh poteh. Zato so bili vsi mnenja, da se ta napaka ne bo podaljševala. Sedaj pa nekatere države želijo to podaljšati za 15 let. Ta napaka, ki je stara veliko časa in denarja, se želi še podaljšati. To moramo končati. Sodelovati moramo z ERO. Imamo posebnega koordinatorja Karla Finka, ki je že 10 let na položaju, pa ga sploh ne vprašajo. In zato bi se naj vse nadržavalo tako kot prej. Te tri točke torej, teh treh točk ne moremo sprejeti. Zato vas prosim in seveda, da vas lahko pohvalim za predsedstvo in tudi vaše sodelavce, ki so trdo delali pri tem, lahko vam čestitam in se vam zahvalim, vendar pa prosim, vplivajte na to, da bomo našli kompromis, ki bo spremljiv za nas. V teh treh primerih smo naredili veliko koncesij smeri sveta. Sedaj pa se mora premakniti svet. Van de Kamp je dejal, ne smemo torej um, delati računa brez krčmarja. Da pa seveda vam želimo zelo srčno, da bi še za časa vašega predsedstva vam to uspelo. To je vaše prvo predsedstvo in to je seveda velika preizkušnja. Da pa potrebujemo dober kompromis, ne moremo kar tako vse potrditi, če teh treh elementov ne bo, če ne bodo urejeni stavimo na vaše komunikacijske sposobnosti, da bomo dosegli dober rezultat. Sedaj pa imate še enkrat možnost odgovoriti na vsa vprašanja. Prosim. Ja, vel pa jaz prekšta, da je kongs Kramer, kongs cenem eh, je lepo. Ja, najlepša hvala, gospod Kramer, spoštovane poslanke in poslanci. Uh, Prvo kot prvo sem želim zahvaliti za, za, za, za res konstruktivno sodelovanje in za prijazne besede, ki ste mi jih namenili meni in pa latijskemu predsedstvu. Vse zaveze, ki smo jih sprejeli pred vami, mesece januarja, smo poskušali izvesti pač po svojih najboljših močeh. Vseeno pa še pokomentiram par zadev, ki ste jih postavili, najprej celinske plovne poti. Ta dosje je izjemno pomemben, prioriteten in zelo pomembno je tudi, da nam je uspelo opredeliti enotne kriterije za ta sektor. Prejšnji teden smo na svetu tudi dosegli dogovor glede tega dosjeja. 90 odstotkov vseh komentarjev parlamenta smo tudi vključili v ta dosje. Tako da menim, da bo luksemburškemu predsedstvu brez težav uspelo doseči dogovor s parlamentom zelo kmalo glede celinskih pravnih poti. Glede železniškega svežnja pa takole. Ja, pač odločili smo se, da bomo poskušali narediti velik korak naprej glede tako političnega kot tehničnega stebra. Ja, vem, da je pač delo na enem stebru potekalo hitreje kot delo na drugem stebru, ampak vseeno smo tudi ogromno dela vložili v politični stebr. Tako da imamo zdaj samo še par neraš, nerešenih zadev v političnem stebru. Luksemburško predsedstvo, bo poskušalo najti odgovore na te še ne rešene zadeve na ministerskemu svetu meseca oktobra. In prepričan sem, da bo delo potekalo hitro. Moramo najti kompromis glede PSO-ja, obveznost javne službe in pa um, upravljanje infrastrukture. Glede teh zadev moramo še najti kompromisne rešitve. Vse ostalo pa smo pravzaprav že rešili kar zadeva politični stemelj, pa še enkrat najlepša hvala vsem, zato ker ste bili zares pripravljeni sklepati kompromise. Poskušali smo vedno sprejemati kar se da fleksibilna stališča tudi glede tega stebra. Glede vprašanja delegiranih in izvedbenih aktov, pa se zavedamo, da je to še vedno nerešeno vprašanje, ampak eh, želimo tudi ta del razprav zaključiti kar se da hitro. Ne samo zato, ker bi iskali v tem neko osebno zadovoljstvo, da bi čim prej zaključili s tem delom razstave. Ne, vemo, da industrija, da je sektor, da res čaka tudi na odgovore uh, na tem področju in prepričan sem, da bodo imeli veliko korist zaradi tega, da si jo tudi evropski državljani. Tako da bomo zares v teh nekaj tednih um, trdo delali, zato da bi dosegli rezultate. Potem pa še letalstvo, tudi to je bilo naše prioritetno področje, ki, je, ki ima izredno visok pomen tudi v našem evropskem kontekstu zadeve so se zelo hitro spreminjale na področju letalstva. Zdaj smo ogromno tržnega dele še izgubili. Um, pridobili pa so ta tržni delež eh, prevozniki iz tretjih držav. Zato smo tudi pač organizirali razprave ministrov, obravnavali so vprašanje civilnega letalstva, zato, da bi zagotovili, da bo tudi naš sektor letalskih prevoznikov ostal konkurenčen. Tu so možni pač različni zakonodajni prijemi in zakonodajni akti za to, da bi um, okrepili konkurenčnost našega sektora. Zdaj pa potniki oziroma pravic potnikov. Tu smo razrešili skoraj da vsa še odprta vprašanja. Imamo samo še nekaj zadev, ki jih moramo odpraviti. Vem pa je, da je vprašanje Gibraltarja izjemno kompleksno. Če ne bi bilo kompleksno, bi že verjetno zdavne našli odgovore. Pričakujem pač, da bomo našli rešitve, ki bodo razrešile te težave, ki jih še imamo. Na številnih področjih pa smo že našli tehnične rešitve. Potem pa droni, brezpilotna letala, to je nov sektor. In Evropa mora biti ena izmed eh, pionirjev na tem področju. V deklaraciji iz Rige smo omenili, da je treba začeti delo na različnih vidikih. Varnost, tehnični vidik eh, in tako naprej. Pa če doreče, treba skupne standarde glede dronov in tako naprej. Če jih v Evropi ne bomo sprejeli, bo standarde preprosto sprejemal nekdo drug. In s tem bi lahko izgubili pozicijo, ki jo trenutno imamo. Zato smo kar nekaj dela uložili tudi v to vprašanje brezpilotnih letal. Na pa cestno-prometna varnost. Cestno-prometna varnost je prioriteta v Evropi. Tu smo prisluhnili tudi poročilu komisarke na zadnjem ministerskem svetu, še bolj podrobno poročilo glede cestno-prometne varnosti pa pričakujemo jeseni. Bi pa želela izpostaviti tudi to, da bo pod luksemburškim predsedstvom eh, cestno-prometna varnost v urbanih okoljih izjemno pomembna. Sprejeti bodo cilji, na podlagi katerih želimo izboljšati varnost v cestnem prometu. Zdaj pa še vprašanje sklada FC. FC je pravzaprav priložnost za sektor prometa. Z FC-om se lahko promet, enoma prevez, prevoz razvije, financirati bi morali zlasti tiste večje infrastrukturne projekte z sredstvi iz FC-a. Na ta način bomo tudi okropili konkurenčnost sektorja. Omenjeni so bili tudi projekti TNT. Ti so pravzaprav osnova bodočega razvoja na področju transporta. Prepričan sem, da bomo lahko te instrumente prilagodili v prid hitrejšega razvoja tega sektorja. Omenjen je bil tudi socialni dumping, v tej industriji prevoznikov. To smo obravnavali naprimer v sklopu cestnega prometa. Takrat, ko smo se pogovarjali o zahtevah glede tovornega prometa in glede pogojev dela v zračnem prometu. Skratka, vprašanje socialnega dumpinga smo obravnavali na več področjih. Pogovarjali smo se tudi o tem, da bi lahko sprejeli enotna načela, enotne zahteve glede plač, s katerimi bi lahko zaščitili notranji trg. In prepričan sem, da bo to vprašanje še naprej predmet obravnave pod prihajajočim predsedstvom glede TNT-ja. Pa naj povem, da pričakujemo, da se bo naših dneva od TNT 23. in 22. augusta odeležilo več, več kot 1200 ljudi. Pričakujemo tudi vas, predsednik, na, tem, na tej konferenci, na tem dogodku. Tam nam bi se pogovarjali tudi o financiranju koridorja od TNT in prepričan sem, da bomo slišali informacije, ki bodo izjemno zanimive glede financiranja koridorjev TNT. Prepričan sem, da bo ta balski projekt, projekt, ki bo prijel veliko podpore in da bomo lahko ta projekt lahko vodili naprej. Ta balski projekt za železnice je izjemno pomembno, saj bomo lahko se tem projektom balske države vključili v skupni uh, Um, prometni prostor v Evropski uniji. To bo tudi pravzaprav največja naložba v um, promet v baltskih državah. Nekatere je zanimalo, kakšni, obču, kakšni so občutki predsedstva glede sodelovanja z prejšnjimi in bodočimi predsedstvi. Zelo aktivni smo bili, moram reči, na številnih področjih. Poskušali smo doseči kompromisne rešitve, ukoliko so bile te možne naše sodelovanje z luksemburškim predsedstvom je bilo zelo tesno in pripričan sem, da bomo v tej smeri tudi nadaljevali. Prav tako smo sodelovali z naslednjim nizozemskim predsedstvom. Skratka, poskusili smo storiti, kar smo pač lahko v teh šestih mesecih. Kot majhna država smo zares vložili ogromno dela in sredstva za to, da bi naredili korak naprej glede teh eh, področji, ki so izjemno pomembna za Evropo. Eh, gospodu Kramerju pa se želim še enkrat zahvaliti vsem poročevalkam, poročeval, poročevalcem in poročevalcem v senci. Pričakujem nadaljne plodno sodelovanje in prepričan sem, da bomo v končni fazi dosegli tudi kompromis glede železniškega svežnja. Hvala. Bei so viel Beifall brauche ich jetzt gar nichts mehr zu sagen, aber trotzdem herzliches Dankeschön, dass Sie noch. No, potem aplauzu, mislim, da mi ne treba nič se dodajati, ampak vseeno še enkrat najlepša hvala, ker ste se nam danes pridružili. Najlepša hvala tudi, ker ste uspešno izvedli prvo, izpeljali spršno prvo latvijsko predsedstvo. Pričakujemo uspešen razplet, vsi pa vemo, kdo je zdaj na potezi prijetno pot domov in upam, da se še enkrat, še, še kdaj vidimo. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za nove izzive in strategije za spodbujanje turizma v Evropi. Poročevalka je Izabela de Monte. Njeno letalo nekoliko zamuja, ampak vseeno je gospa prišla pravočasno do te dvorane in lahko ji predam besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, kar zadeva učinkovitost letalskega prometa, se mi zdi, da lahko storimo še veliko in zato smo tudi tu. Sama sem želela predvsem povdariti, da ta predlog resolucije želi spostaviti predvsem pomen turizma. Naj vas spomnim, da je turizem tretji najpomembnejši gospodarski sektor v Evropi, prav tako pomemben sektor za zaposlovanje žensk, za MSP je za zaposlovanje mladih. V prihodnih desetih letih naj bi prišlo do povečanja za 140 milijonov turistov, ki bodo pripotovali v Evropo. Zato moramo res storiti več v okviru tega predloga. Že do sedaj bi morali storiti veliko več na področju trajnostnega turizma, odgovornega turizma. Soočiti pa se bomo morali tudi z nekaterimi še kako aktualnimi tematikami. Mi želimo predvsem ohraniti Evropo kot prvo svetovno turistično destinacijo. To ni enostavno. Ogromno destinacij na svetu postaje vse bolj privlačnih. Upoštevati moramo tudi konkurenčnost. Sektor turizma se zelo, zelo hitro razvija, zato bomo morali biti sposobni spremljati razvoj dogodkov in seveda hoditi na štric temu napredku. Kar nekaj novih izzivov se tudi pojavlja na tem področju. Veliko izzivov je povezanih s finančnimi vprašanji. Strukturne sklade imamo na voljo v ta namen. Pripraviti bomo morali tudi ocene učinka. V tem poročilu izpostavljam tudi to, da je treba storiti več tudi na operativni ravni v kontekstu komisije. Če se strinjamo, da je turistični sektor pomemben sektor, bomo morali več opraviti v tem kontekstu. V okviru turizma je ogromno podsektorjev, prečnih sektorjev. Znotraj enega samega poročila je težko vključiti čisto vse vidike, zato se mi zdi, da bi bilo veliko bolje, če bi se osredotočili na nekatere elemente, ki se nam zdijo strateški. Naprimer, Evropa kot destinacija, bistvu bi morali oblikovati neke vrste blagovno znamko. Ta blagovna znamka seveda ne bo nadomestila vseh blagovnih znamk, ki se spodbujajo na nacionalni ravni. Ta bo zgolj dopolnila vse tisto, kar se izvaja na nacionalni ravni. Že na javni razpravi smo rekli, da želimo poenostaviti tudi sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem. Upoštevati moramo tudi nove proizvode, tudi paneuropske proizvode čez nacionalne proizvode. Upoštevati moramo tudi makroregionalne strategije. Pogosto se omenja tudi to, da ni več posameznih sezon. Zato bi lahko pripravili posamezne proizvode, ki upoštevajo naprimer interese posameznih ciljnih skupin, mladih, starejših in tako naprej. V tem sektorju bi lahko vzpostavili veliko novih delovnih mest, poskrbeti moramo pa tudi za ustrezno usposabljanje, tudi za zaščito potrošnikov. Omenila sem tudi trajnostni in odgovorni turizem, ki pomaga pri oblikovanju evropskih destinacij odličnosti. Govorimo tudi o pametnih destinacijah. To pomeni, da v okviru turizma izkoriščamo svoje znanje, svoje izkušnje in poskrbimo za trajnostno uporabo virov. V obaljnih, otoških in gorskih območjih bi lahko poskrbeli tudi za dodatno promocijo, potem so tu še posamezna omrežja, ki bi jih lahko bolj povdarili, naprimer kolesarske poti. Tudi na javni predstavitvi smo o tem govorili, To je aktualna tematika. Tudi na Expo v Italiji se veliko o tem razpravlja. Koristno je bilo, da smo se osredotočili predvsem na zmogljivosti za sprejem. Potem se mi zdi, da bi morali bolj upoštevati tudi lokalne posebnosti in značilnosti, ko gre za nudene namestitev in upoštevati bi morali tudi kritike, ki letijo s tem v zvezi predvsem na račun nelojalne konkurence. Turistični sektor je sektor, kjer delajo strokovnjaki, pa tudi laiki in če želimo, da bo to profesionalni sektor, ga bomo morali tudi ustrezno urediti, tako kot smo to storili drugod. Upoštevati je treba tudi davčna vprašanja. Vsaka gospodarska dejavnost, ki prinaša dobiček, mora seveda biti obdavčena. Kot rečeno, treba zaščititi tudi potrošnike, opraviti je treba oceno učinka na gospodarstvo, še posebej ko gre za turistični sektor, kjer je vprašanje namestitvenih zmogljivosti zelo pomembno. Digitalizacija, dostop do omrežji, to je prav tako izjemno pomembno. Omrežja so torej, tisto mesto, kjer turisti iščejo posamezne destinacije. Podpreti je treba tudi MSP-je, ki so nekoliko bolj počasni pri dostopanju do tovrstnih trgov. Vzpostaviti je treba večje sodelovanje med posameznimi turističnimi uradi, posameznimi agencijami, operaterji. Bolj odločno moramo delovati v tem sektorju. Upoštevati moramo tudi programe financiranja, ki so na voljo na evropski ravni. V našem odboru smo že govorili o digitalizaciji, naprimer vozovnic, potem o digitalizaciji v smislu nudenja informacij na bolj učinkovit način. Pomembno je, da se osredotočimo tudi na roaming, na brezplačen dostop do brezžičnih omrežij, zlasti v javnih območjih. Potem pa še široko pasovne povezave v bolj oddaljenih in perifernih območjih, tudi v gorskih območjih. Dostopnost je pomembno izpostaviti, Potem je tu še vprašanje dostopnosti do javnih prevoznih sredstev. Turisti pogosto nimajo dostopa v nekaterih območjih do javnega prevoza oziroma je ta možnost omejena še zlasti za tiste, ki ima kakršnekoli težave, invalidnost ali karkoli podobnega. Zato bi morali tudi tistim z omejeno možnostjo gibanja ponuditi več priložnosti Tako, s tem sem zaključila, zato sedaj prepuščam besedo ostalim kolegicam in kolegom. Sem pa seveda pripravljena upoštevati vse vaše predloge. Zavedam se, da je ta tematika izjemno obsežna, tako da bomo zagotovo lahko vključili tudi vaše mnenje. Hvala. Hvala lepa. In preden nadaljujemo, bi rad prisrčno pozdravil skupino, ki jo je povedal Kurt Fleckenstein. 18 članov European Work uh, Federation. Dobrodošli v našem odboru. Und wir sind ein bisschen jetzt in Zeitdruck, deshalb würde ich. Malo smo pod pritiskom, tako da bo vsak dobil dve minuti, poročevalci v senci, Klaudija Deagija je naslednja, prosim. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Em primeiro lugar, obviamente, saudar a, eh, a relatora pelo trabalho que aqui. Najprej hvala, gospod predsednik. Drage kolegice in kolegi, prvo kot prvo najprej hvala poročevalki za dobro upravljeno delo. Mislim, da smo zajeli celo vrsto različnih vprašanj, naprimer eh, dostopen uh, turizem, digitalizirano gospodarstvo in tako naprej. Bi pa želela, želela dodati še par zadevic, ki se mi zdijo izjemno pomembne. Prvo kot prvo, najprej uh, priobalni in morski turizem. To je ključen stever modrega gospodarstva in mislim, da moramo sprejeti zelo dober akcijski načrt za jasno zastavljenimi cilji in roki za te cilje dvoje bi želela izpostaviti glede obalnega in priobalnega turizma. Skoraj da 30 tisoč ljudi je zaposlenih v tem sektorju, zaradi česar je ta sektor izjemno pomemben. Ena tretjina vseh eh, podjetij, ki so aktivna na področju turizma v Evropi, imajo zelo tesne povezave s temi priobalnimi področji. Zato je to vrstni turizem izjemno pomembno obravnavati, tudi ko naprimer govorimo o križarjenih in eh, podobnih turističnih dejavnostih. Imamo celo vrsto različnih eh, aspektov, ki bi jih morali vključiti in eh, zagotoviti, da bomo lahko sprejeli neke čezmejne strategije, pravzaprav nadnacionalne strategije za razvoj tega in turističnega sektorja. To je torej prvo, kar sem želel izpostaviti. Drugo, uh, kot drugo pa bi nekaj želela predlagati komisiji. Morda bi bilo pametno, na primer, organizirati seminar, katerega bi se udeležile različne države članice, zlasti tiste, za katere je obaljni in priobaljni turizem izjemno pomemben. Tak panevropski dialog bi bil zelo zanimiv in primeren za to, da bi v končni fazi lahko sprejeli dolgoročno strategijo glede obaljnega in priobaljnega turizma. A pri tovrstnem turizmu pa ne smemo pozabiti tudi na najbolj oddaljene regije. Ta turizem je za njih izjemno pomemben, zato bi mogli zagotoviti dobre um, letalske in eh, ladijske povezave. Pa še nekaj, gospod predsednik, v veru naslednjega večletnega finančnega ogvira mislim, da bi morali primerno obravnavati turizem in zagotoviti, da se bo upoštevalo to, da prispeva k gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest. Omenili ste destinacije odličnosti in tu bi morali izpostaviti tudi, kako pomembna so javno-zasebna partnerstva zagotoviti moramo skratka, da bo do teh partnerstv prihajalo. Zato ker menim, da si ne bi smeli pač po nepotrebnem zvezati rok in se zanašati samo na javna uh, sredstva, morali bi imeti možnost uporabe tudi zasebnih um, financ. Upam skratka, da se bo to upoštevalo in da bomo v končni fazi lahko zagotovili, da bodo v Evropi lahko potovali vsi. Anke jaz, Kozma Zlotovski. Hvala lepa, sedaj pa Kozma Zlotovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. A pa... Hvala lepa, predsednik. Naj se zahvalim za to poročilo. Turizem je seveda zelo pomembna panoga za vse države članice in gotovo moramo iskati nove ideje, ki bodo omogočale, da se bo Evropa še naprej lahko pohvalila, da je prva turistična destinacija na svetu. Strinjam se, ne smemo zatejti, kar se inovacij tiče, sprejeti moramo nove tehnologije. Nisem pa prepričan, ali se lahko komisija dovolj hitro odzove. Birokracija, na katero vedno bolj pogosto pomislimo, ko pomislimo na EU, je zelo razširjena. In od komisije moramo pričakovati bolj usklajevalno vlogo, ne pa zakonodajne. Seveda je še nekaj zelo pomembno, namreč varstvo potrošnikov. Novi inštrumenti, novi načini, kako se storitve izvajajo, to omogoča tudi možnosti za nove zlorabe. Biti moramo tudi zelo pazljivi in ne dopustiti, da bi pri posodobitvi sistemov imeli vrzeli v potrošniškem varstvu in ko bi potem lahko kršili nacionalno zakonodajo in tudi davčno zakonodajo. Seveda ne smemo pozabiti tudi na regije, ki so manj obiskane. Dan danes z novimi tehnologijami lahko resnično povsod po Evropi najdemo turistične destinacije, tudi če to ni kje kakšno privlačno mesto ob morju. Imamo veliko družinskih penzionov, potem kmečkega turizma. To so pogosto edinstvene destinacije, ki so zelo vezane na določen kraj in kjer potem turisti uživajo tudi v lokalni kulturi. Niso pa dobro pozicionirani. Ko poplavi ponudb in pogosto ponudniki tudi ne vedo, kako se pozicionirati če želimo torej izkoristiti naše vodstvo globalno gledano, potem moramo misliti tudi na to, da bomo podpirali takšne destinacije. Naj upozorim, tudi socialni in podnebni vidiki so tukaj napak zapisani. To so področja, ki so zelo pomembna, vendar pa nikoli ne sme to biti nadomestni argument v konkurenčnih sporih, sporih med različnimi panogami to vidimo v prometu in ne želimo si še ene fronte. To ne bi bilo dobro za turizem v Evropi. Nadaljne pripombe pa boste videli v predlogih sprememb. Upam, da sem končal prav čas. Hvala lepa, malo daljši ste bili. Jozo Rado, prosim. Thank you, Mr. President. On behalf of ALDE group, I would... Hvala lepa. V imenu skupine ALDE bi rad povedal, da podpiramo to poročilo. Zahvaljujem se gospe De Monte za opravljeno delo pri tem dokumentu. Pomen turizma je velik, naj to izpostavim. Potrebno je spoštovati tudi evropske vrednote. To je nek način komunikacije. In ta vloga turizma je izpostavljena tudi v poročilu. Torej, koliko turizem podpira evropske vrednote. Dve točke v tem poročilu sta mi še prav posebno všeč. Pravka imamo z novimi fenomeni. Moderno gospodarstvo in turizem. In torej, rad bi, da bi to poročilo bilo bolj odprto, kar se tiče možnosti, ki jih ti novi načini gospodarstva omogočajo. In potem tudi nasplošno v ekonomiji, da bi torej lahko zagotovili bolj prožen in uravnotežen nivo razvoja te panoge. Nadalje, digitalizacija. To bi rad še prav posebno podprl digitalne možnosti so pri turizmu zelo pomembne. Še prav posebno moramo izpostaviti digitalizacijo in široko pasovnost. Kakšno vlogo to igra pri turizmu? Moramo pa premustiti tudi vrzel, ki obstaja. Vrzel pri razvoju bolj oddaljenih perifernih ali gorskih regij. Hvala lepa. Kilonen. Kiteksija puhejo, to ja. Hvala lepa, predsednik. Kot koordinatorka bi rada povedala nekaj v imenu poročevalca Senci Guje, ki ga žal ni tukaj na nekem drugem sestanku. Pripravili bomo. Zahvaljujemo se za osnutek poročila gospe De Monte, kar se tiče novih izjivov in strategij za spobojanje turizma v Evropi. Turizem je znaten vir prihodkov za Evropo in čas je, da dvignemo kakovostne standarde in spoštovanje delovskih pravic hitrovskih standardov, turizem proizvaja torej več kot 10 odstotkov evropskega BDP-ja. Ta panoga je ena najbolj prizadetih, kar se tiče prekernih delovnih mest. Prav tako osnutek mnenja govori tudi o kulturnih, zgodovinskih destinacijah in mi bomo to podprli. Želeli pa bi si tudi, da bi izboljšali dostopnost infrastrukture, Zato bomo uvedli predloge sprememb, da bi omogočili tudi za invalidne osebe dostop do nekaterih znamenitosti. Potrebno je izboljšati informacije, dostop zainteresiranih strani, kot so MSP in socialna družba, eh, oprostite, nevladne organizacije. Ne nazadnje pa moramo tudi strani komisije zagotoviti večjo preglednost, kar se tiče eh, upravljena sredstvi strani lokalne administracije. Hvala lepa, sedaj pa Keith Taylor. Well, way to go. Chair, thanks. Hvala lepa, predsednik. Govorimo o imenu Jill Evans, ki je poročevalka v senci zelenih. In verjetno je eh, z, z vašim poročevalcem senci, ki je drugi na kakšnem drugem sestanku. In uživate. Hvala lepa torej poročevalki predvsej široko soglasje imamo, še pa posebno, kar se tiče zahteve za komisijo, da naj poda pregled eh, zbiranja podatkov za spostavitev te nove uredbe o statističnih podatkih na področju turizma. Naravne znamenitosti in zaščita raznolikosti, to je dragocen kapital za turizem, kot je poročevalka že dejala. Zato spodbujamo regionalne organe in države članice, da spodbujajo ekološki turizem in spoštujejo okoljsko zakonodajo, ko se odločajo in izvajajo infrastrukturne projekte. Nekatere regije, kot so otoki in gorske in obaljne regije, so zelo odvisne od turizma in pogosto jih podnebne spremembe najbolj in najprej prizadenejo. Zato mislim, da je podnebna zaščita in politika na tem področju nekaj, kar mora biti močno umeščeno v nacionalni regionalni turizem in tudi v prometno politiko. Urbani turizem je hitro raztoča domena in tudi promet med in znotraj turističnih mest mora biti trajnostno in učinkovit in tako bo potem to zmagovita kombinacija za turiste in za prebivalce. Komisija pa naj pripravi študijo o certifikatih za mehak turizem, tudi analizo, kar se tiče prostovoljnih instrumentov, kateri instrumenti so bili uspešni in kako bi lahko certificiranje turističnih storitev še okrepili. Prav tako menimo, da so v instrumentu v različnih turističnih destinacijah potrebne nadaljne spremembe, da bomo to še bolje uveljavili, da bomo podprli tudi socialni turizem. In končno podpiramo poziv k odgovornosti za boljše upravljanje kolesarskih stez. Naprimer, tukaj govorimo tudi o kolesarski poti e, železna zavesa in želimo izboljšati tudi železniške povezave, nočne vlake in hitre vlake. Hvala lepa, Ismail Ertug, prosim. Ja, fin dank. Hvala lepa. Najprej osebno poročevalki, potem pa še poročevalcem v senci. Mislim, da je veliko, kar je popolnoma odločilnega v turizmu, že bilo omenjenega, če že ne kar vse. Saj jaz se ne morem ničesar več spomniti. Nakratko pa se naj osredotočim na znamko Evropa. Mislim, da je pomembno, da je turizem rasta panoga in da moramo razmišljati o tem tudi evropsko. Smo regija in če nekdo pride z Kitajske, Daljnega vzhoda v Evropo, potem si želi ogledati več destinacij, ne samo ene. Zato bi torej rad imel znamko Evropa in tukaj mora država članica sodelovati. Prav tako je zelo pomemben vidik digitalizacija, torej dostop do različnih telekomunikacijskih omrežij. Tukaj Evropa še vedno zaostaja. Ozor je lahko baltsko področje. Nasplošno pa je to področje v Evropi še precej nedodelano in moramo tukaj še kar precej stvari spremeniti. Potem še nekaj. Kolega Velje se, se bo ukvarjal tudi z vizonsko politiko. In če si pogledamo, da samo en odstotek Kitajcev odide na dopust v tujino, potem lahko vidimo, kako velik potencial je to. In bi lahko premislili o tem, da bi v povezavi s turizmom morda lahko imeli poenostavljene vizumske določbe. Sicer pa hvala poročavki za odlično delo. Hvala lepa, sedaj pa Ines Ajara Sender. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi rada čestitala kolegici Demonte za to odlično poročilo, ki ga je pripravila o tem sektorju, ki je zelo pomemben za Evropo. Pogosto pa temu sektorju ne posvečamo potrebne pozornosti, niti z proračunskega vidika, niti z vidika usposabljanja, priprav in tako naprej, da ne omenjam zmogljivosti z področja trženja in tako naprej. To ima seveda tudi svoje posledice. Bi pa rada še nekaj dodala k temu, kar smo že slišali. Evropske turistične destinacije odličnosti. S tem se že nekaj časa ukvarjamo, tudi Evropski parlament je pripravil pilotni program imenovan Kalipso, takrat pobuda Kalipso v zvezi z socialnim turizmom. Namen tega projekta je bil, da se spodbuja turizem tudi izven sezon, predvsem za tiste posameznike, ki zaradi zgodovinskih razlogov ali pa ker države niso imele določenih eh, turističnih možnosti, niso bili deležni torej vseh turističnih možnosti kot ostali. V mislih imamo predvsem posamezne skupine, starejše in mlade. Želimo si, da bi v celoti izkoristili potencial tega programa tudi v aktualnih strategijah z področja turizma. Bi pa rada povedala še to, da bi bilo dobro, če bi opredelili formule, na podlagi katerih bi vzpostavili bolj zanimiv turizem. Naprimer, kolesarske poti, kot smo slišali tudi kolega Kramar je o tem govoril, tudi motoristične poti, tudi na tem področju bi morali poskrbeti za ustrezno varnost. Mislim, da se to premalo upošteva. Pravice potrošnikov, mislim, da je to nekaj, s čimer se ukvarjamo, kadarkoli obravnavamo ta vprašanja, tudi ko smo govorili o svežnju, ki se nanaša na pravice potnikov, je bilo to izpostavljeno. Potem je pa tu še vprašanje turizma iz tretjih držav. Če v Maroku, Egiptu ali Tuniziji turizem ne deluje tako, kot bi moral, to vpliva tudi na nas. Mislim pa, da bi morali predvsem izboljšati stanje tu in tam. Hvala. Danke sehr, Militieres Kirkos. Hvala lepa. Kirkos. Hvala, kjere proevre. Tatele na Evharistišo, kje vodi. Hvala lepa. Naj se tudi sam zahvalim gospe De Monte za zelo obsežno poročilo. Naj pa izpostavim troje kar se mi zdi še prav posebno pomembno. Najprej, da pozivamo komisijo, da naj predstavi poročilo o tem, kako so ukrepi na področju turizma delovali letos in kaj smo se iz tega naučili. Torej, ocena in potem destinacija Evropa. To je pomembno, sodelovati moramo med državami članicami, zato da bomo zagotovili, da je to blagovna znamka, ki je specifična in visoko kakovostna. In potem delovni pogoj. Če govorimo o kakovostnem turizmu, ki se ga vsi želimo, potem moramo imeti visoko specializirane ljudi zaposlene v tem sektorju. Morda bi morali za kulturno dediščino in druga vprašanja govoriti tudi o o kulturno-turistični dediščini, kajti 40 odstotkov turističnih potovanj je namenjenih ravno takim destinacijam. In to vidite, kako pomembno bi to bilo za evropski turizem. Potem imamo tudi kmečki turizem, ki zelo hitro raste in to je način za podporo zelo nizkim prihodkom kmetov. Hvala lepa še enkrat, gospede Mundi. Danke sehr, jetzt Pavel Telička. Hvala lepa, sedaj pa Pavel Telička. Uh, thank you, uh, sure, I can be very brief. Uh... Hvala lepa, predsednik. Čisto kratek bom. To, kar je kolega Radoš dejal, imenu liberacije lahko podprem. Naj pa izpostavim eno točko, ki jo je izpostavila tudi poročevalka. To je digitalizacija in pomen digitalizacije za turizem in njegov razvoj tem kontekstu lahko samo izpostavim dejstvo, da še vedno nimamo obrežne neutralnosti in še vedno imamo roaming pristojbine. Mislim, da je potrebno izpostaviti, kako pomeno bi bilo, če bi to lahko odpravili. Tako govorimo o digitalizaciji in specifiki, vendar pa če ne bomo uspeli izvesti to, kar pripravljamo, potem verodostojnosti ne bo. Torej, polna podpora poročevalki na tej točki. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa še sam. Najprej skupnost na raven. Na nekaterih področjih to že imamo. Baltska strategija. Države ob Baltskem morju sodelujejo in to tudi skupaj tržijo. Podonavje, to je nova strategija po tem dobrem primeru in v tej smeri moramo iti. Tudi tako lahko odstranimo meje. Kolesarski turizem. Nekaj novih številk imam. Kolesarski turizem ustvari 44 milijard vsako leto. To je toliko kot križarjenje. Če bi križarska industrija dala, da potrebuje 2 milijardi za rešitev pristanič, bi to dobili. Ko pa sedaj želi imeti 20 milijonov za kolesarske steze in poti, je pa to velika težava. Čeprav je ekonomski vpliv vsaj tako velik. In potem pridobivajo periferne regije, MSP-ji večje davko vsi pridobivajo. To ni samo ekološko, to je tudi ekonomsko zanimivo. In seveda je to dobro za zdravje. Ja, trikrat bolj nezdravi so tisti, ki se ne vozijo s kolesi in živijo seveda dlje, tisti, ki kolesarijo. Hvala za to pripombo. No, nekaj pa sem še želel povedati. Zanimivo je, ker nekatera področja sedaj reširamo. V Balskem morju imamo dvo, tri mesečno sezono. S kolesarskimi potmi lahko to podaljšam na 9-10 mesecev in lahko to infrastrukturo torej dlje uporabljam. Je pa še ena pomakljivost. Naprimer, pri avtocestah imamo evropska sredstva, razdelitev pri glavnih poteh in potem pri gradni kolesarski poti. Če pa to potem premestim za 30 km proti obali, kjer bi od tega imel veliko več, potem se to spet ne da, potem se razdelijo sredstva in potem mora to priti iz eh, ministrstva za ekonomijo ali odkot drugo. Torej mora biti vse skupaj bolj privlačno. Dejali bomo tukaj, morda ob tej poti ne bomo imeli, ob tej cesti ne bomo imeli kolesarske steze, pa bomo to premaknili bolj proti morju, kajti to bo bolj zanimivo. Nihče se ne želi voziti po močno obremenjenih cestah, ob obali pa. Hvala lepa, še enkrat sem tudi poročal, ki sedaj pa dobi besedo komisija. Yeah. Bitte. Kdo je imenu komisije, prosim? Oui, merci <clears throat> Hvala lepa. Rad bi se zahvalil gospede Monte za to poročilo. Popolnoma se strinjamo s tem pristopom, ki ste ga izbrali. Obstajajo ključne točke, naprimer okrepiti je treba konkurenčnost sektorja, bolje je treba porabljati evropska sredstva, naprimer strukturne sklade, Potem tu so tu še sredstva iz Kozmaja, ki jih lahko namenimo za usposabljanje. Potem so tu izzivi z področja digitalizacije. Bi pa rad parlament pomiril glede nečesa. Komisija nima nikakršnega namena, da bi pozabila na turizem. Na interni ravni smo pravili reorganizacijo z namenom, da damo turizmu večji pomen, kajti turizem vpliva tudi na turizem, na, na sektore, kot so naprimer gradbeni sektor, prometni sektor, sektor luksuznih dobrin, sektor mode in tako naprej. Turistični sektor se veliko usmerja v digitalizacijo, v inovacije, v napredna usposabljanja in izobraževanja. Tudi kulturne in ustvarjalne industrije so pomembne za krepitev te povezave med kulturnim sektorjem in turističnim sektorjem strinjamo se, torej s tem pristopom v prihodnih mesecih, prihodnih letih bomo lahko v tem sektorju spostavili delovna mesta povsod v Evropi, ne zgolj na jugu Evrope, zlasti za mlade. Turistični sektor je tisti, ki lahko k temu doprinese veliko, če bomo znali ta sektor ovrednotiti ne zgolj na regionalni in nacionalni ravni, temveč tudi na evropski ravni za ustreznimi politikami. Komisija seveda računa tudi na podporo Evropskega parlamenta še par točk zelo na hitro. Komisija se je namreč omenjala s tem v zvezi. Strinjamo se s tem, da moramo okrepiti torej brand, blagovno znamko Evrope kot destinacije, poleg vseh promocijskih dejavnosti, ki se izvajajo na regionalni in nacionalni ravni. Če bomo spodbujali Evropo kot destinacijo, naprimer na kitajskem, kjer poznajo komaj da kaj drugega kot Rim in Pariz, Če bomo torej spodbujali Evropo kot celoto in jo promovirali kot takšno, bomo storili res ogromno. Tudi v ZDA so storili nekaj podobnega, enako velja tudi za Indijo, kjer z ogromnimi sredstvi pripravljajo izvrstne kampanje. Potem sezone in vpliv sezon na turistični sektor. Staviti je treba na mlade in na starejše prebivalce, zlasti v teh izvansezonskih obdobjih. Kitajci, na primer, potujejo tudi v Brazilijo v času, ko ni prave sezone pri nas. Trajnostni turizem in kolesarski turizem, to je prednostna naloga, kot veste. Celoti se strinjam s tem, da se moramo tudi v turističnem sektorju ukvarjati s podnebnimi spremembami. Evropska strukturna sredstva se pogosto v turističnem sektorju uporabljajo za to, da posamezni akterji postajajo energetsko bolj učinkoviti. Tudi v turističnem sektorju lahko znižamo emisije in postanemo bolj energetsko učinkoviti. S tem se bo izboljšala konkurenčnost sektorja, dosegli pa bomo tudi cilja z področja podnebnih sprememb. Glede pripombe, ki ste jo podali v zvezi z pomorskim turizmom, strinjamo se, da je ta sektor pomemben. Zato smo pripravili sporočilo v letu 2014, v katerem najavljamo posamezne ukrepe za ta sektor. Gospa pravi, da bi morali okrepiti tudi povezave z vsemi deležniki, naprimer tako poročevalka kot tudi gospa Jala Sender. Glede preglednosti porabe sredstev, predvsem regionalnih sredstev. Komisija bo seveda storila vse v svoji moči, zato da pripravi tudi poročilo o uporabi sredstev iz kozme in tudi regionalnih sredstev. To so evropska sredstva, ki se namenjajo za turizem. Porabljajo se na ravni regij, torej ne odloča komisija neposredno o tem, zakaj se bodo sredstva porabila. Zanima nas, kakšen učinek imajo ta sredstva. Verjetno bomo pozitivno presenečeni v smislu, koliko se regionalna sredstva porabljajo za področje turizma, kako se s tem vzpostavljata tudi rast in zaposlovanje. Potem vizumi. Absolutno je to prednostna naloga. Kot veste, se komisija zauzema za to, da bi se vse skupaj poenostavilo, da bi poenostavili izdanje vizumov. Pripravljena je tudi študija oziroma ocena učinka, da bi poenostavitev izdanja vizumov na kitajskem, naprimer, ki je pomemben trg, prispevalo tudi k rasti v Evropi. Gospa Bilbao Barandiko, Kalipso se še naprej financira in sicer v okviru programa Kozme. Je pa to tudi prednostna naloga naše komisarke. Ne bom več zlorabljal vašega potrpljenja. Hvala lepa za pozornost. Dank. Jetzt hat Hvala lepa. Sedaj pa še enkrat poročevalka. Prosim. Eh, hvala lepa. Res prisrčna hvala vsem poročevalcem v Senci, hvala lepa kolegicam in kolegom ter tudi komisiji za podane prispevke. Vesela sem, da ste se strinjali z menoj glede številnih vprašanj. Sama sem pripravljena najti rešitve tudi glede posameznih zadev, ki bi jih radi vključili. Če se navežem na sam začetek Rekla sem, da je tudi obaljni pomorski turizem zelo pomemben del turističnega sektorja v celoti, tudi gospodarstva. Kulturni turizem je zelo pomemben. Vseeno pa se mi zdi, da bi morali splošno gledano najti tisto nekaj več, zaradi česar bo Evropa bolj prepoznavna destinacija. In ravno te kulturne razlike so za nas pomembne. Zato sem tudi govorila o čezmejnem turizmu kot dejavnik privlačnosti našega turizma. Tudi o blagovni znamki smo govorili, zagotovo se bomo s tem še ukvarjali. Branding je pomembno, ampak vseeno bomo morali upoštevati tudi posamezne lokalne značilnosti v državah članicah. Zagotovo bomo morali zmanjšati tudi prekarnost v tem sektorju, kar pomeni, da moramo poskrbeti za stalno izobraževanje in usposabljanje. Poskrbeti je treba tudi za delovna mesta, ki ne bodo na voljo zgolj v turističnih visokih sezonah, temveč tudi v ostalih letnih časih. Digitalizacija je pomembna, odpraviti moramo stroške gostovanja, kajti roaming je precejšno omejitev pri ponudbi v turističnem sektorju. Še nekaj bi rada dodala, sicer sem se tega prej že dotaknila, ampak vseeno. Dobro počutje živali. Tudi to je pomemben vidik, ki bi ga morali upoštevati, kadarkoli govorimo o turizmu. V uvodu sem govorila o tem, kako pomemben je turizem za gospodarstvo. Ta sektor je v času krize vseeno rastel. Poprečno gledano v posameznih državah članicah, v posameznih podsektorjih so sicer bile razlike, ampak to jasno kaže, da je vredno vlagati v turizem tudi dolgoročno gledano, ker bomo s tem vlagali v delujoče gospodarstvo. Hvala lepa vsem in veselim se že vaših predlogov sprememb. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 24. junija v povdne. Prosim, upoštevajte to. Sedaj pa naslednja točka. Hvala lepa poročevalkim in poročevalcem v senci za razpravo. Sedaj prehajamo na naslednjo točko in sicer gre za dostop do trga pristaniških storitev. Ker vidim kar nekaj tistih, ki ne morajo sedeti ob mizah in uporabljati slušalk, prosim, da se usedejo. Izjemoma tukaj tudi zraven mene. Lahko se usedete in boste lahko potem poslušali tudi tolmačenje. In boste lahko poslušali vse prispevke v svojih jezikih. Prosim, usedite se. So, und wir sind gespannt auf die Präsentation des vorläufigen Berichts. Tako, sedaj pa že na peto čakamo na predstavitev poročila Knut Fleckenstein je poročevalec, prosim. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende, dass Sie mich vorab ein... Hvala lepa. Naj najprej povem nekaj o postopku. Spomnili se boste, da smo v prejšnjem mandatu že razpravljali o poročilo, ki sem ga sam pripravil na to temo. Pa smo imeli 542 predlogov sprememb. Iz tega smo naredili približno 25 kompromisnih predlogov, pa nismo končali dela. Kompromise sem samo deloma upošteval. Morda bomo kakšnega še potegnili na plano pogajanjih. Nisem pa želel že od samega začetka zapisati vseh kompromisov, kajti potem je nevarnost ta, da bi naredili kompromise iz kompromisa na kompromise in to bi bilo pač napak. Stališče sveta sem si pribeležil, na nekaterih točkah že tudi vključil, vendar pa v bistvu mi je šlo za to, da bi zapisal to, kar mi mislimo in se potem pogovorili s svetom in potem prišli do skupnega stališča. In to si lahko predstavljam kot izvedljivo, saj pogovorov, ki sem jih imel s predstavniki nizozemske. Tretje poglavje, finančna transparentnost in četrto poglavje, posvetovanje. Tukaj mislim, da se navezujemo na prejšnje staro poročilo. V drugem poglavju imamo dve glavne spremembi. Takoj bom spregovoril o tem, ni tržnega dostopa in večji podarek na usposabljanju in boljših delovnih pogojih. Zaradi dveh spodletelih poskusov, o teh pristaniških storitvah ena in dve, imamo sedaj že v tretjem svežnju nekatere negativne konotacije. In mislim, da smo v poglavju dve, ti dve spremembi uvedli za to, da bi podali pozitiven zagon. Sedaj pa torej ta dostop do trga. To ni več del uredbe. Poglavje je zato tudi bilo preimenovano organizacija pristaniških storitev. V pristaniščih imamo zelo veliko različnih oblik organizacije. Ne želimo si enega modela za vse in tega usiliti pristaniščem. Države članice morajo še naprej imeti prepoščeno, kako organizirajo te storitve. Tako pa če na odprtem trgu, za veliko storitev je to že urejeno. Vendar pa z drugim poglavjem nihče ni bil zadovoljen. Za nekatere je bilo to preveč, za nekatere premalo, kakšne velike dodane vrednosti v preteklih razpravah v tem ni bilo. Zato sem vesel, da je na sestanku s komisarko Bulc uspelo doseči soglasje. Čeprav posebno, kar se tiče tretjega poglavja, da se osredotočamo na finančno preglednost. In potem nadalje. Celotna uredba je namenjena izboljšanju konkurenčnosti. Vendar pa, ko govorimo o izboljšanju konkurenčnosti, moramo govoriti tudi o izboljšanju delovnih pogojev in o močnem socialnem dialogu. Skrbi me poslabšanje kakovosti delovnih mest za veliko pristaniških delavcev v Evropi. Veliko je težav z nezadostno izobrazbo, usposabljanjem in veliko najetih delavcev. Ne more se zgoditi, da čakajo delavci pred pristaniščem in potem skušajo dobiti delo za dan, teden, mesec. Deseti člen zahteva, da se vsi lotijo te težave. To smo dodali in to velja za potrebno usposabljanje, za države članice, za delo dajalce, za izpolnevanje izobraževalnih standardov, za socialni dialog in tako dalje. Tudi za varnost na delovnem mestu. Popolnoma jasno mi je, da teh težav v tej uredbi ne bomo razrešili. Vendar pa saj upozorimo lahko na te težave in pokažemo ljudem, da vemo, zakaj gre in da potem tudi pristojne prosimo za rešitve. Finančna preglednost, to je ključni del uredbe in to je pomembno tudi v povezavi za spravo državni pomoči če imamo javna sredstva, potem je potrebna velika preglednost. To je samo po sebi umevno. Enako velja do določene mere tudi za zaslužek in za pristojbine. Kriteriji morajo biti za potrošnike pregledni. Pregledni pravim, kaj ti pristanišča morajo imeti še vedno manevrski prostor za lastna pogajanja. Kar se tiče državne pomoči, pa je GD konkurenca do konca 2015 obljubila prvi osnutek revizije uredbe o izjemah. Pristanišča bi naj bila tudi zajeta v to. To je dobro, vprašanje pa je, kako bo se to zajeto. Ni pomembno samo imeti določenega naložbenega praga pomemben, je tudi, pomembno je tudi razlikovanje med načini in različnimi vrstami pristaniške infrastrukture in to priznati. Potem pa še ena točka, avtonomija pristanišč. V nekaterih pristaniščih imamo dodano vrednost. Ni smiselno, da imamo naprimer pristojbine in da Madrid odloča o pristanišču v Barceloni in Ljubljana o pristanišču v Kopru. To ni smiselno. Pristobine potrebujejo pristanišče za razvoj lastne strategije in za sledenje temu in zato bi morali o tem odločati sami. To bi moralo biti v njihovih rokah. To ni popolnoma novo, tudi v tem osnutku pa sem to spet zajel. In potem še zadnji stavek, kar se tiče posvetovanja s uporabniki in eh, nadzora. Tukaj nimamo rešitev, en rešitev za vse pri posvetovanju z uporabniki moramo najti ustrezne kriterije za določitev pristojbin in obveščati uporabnike o tem. Vendar pa, kako bo to posvetovanje, posvetovanje potekalo, to mora biti prepoščeno pristaniščem. In potem moramo imeti tudi neodvisni pritožbeni organ. Veliko držav članicah že to imajo. Zato pa bi torej moral biti format ali je to ministrstvo, sodišče ali katerski organ, nekaj, kar naj določijo sami, ne pa mi. In za konec bi se rad zahvalil vsem, ki so podali že prve komentarje. ESPO, FIPO, ITF, vsi so pripravljeni konstruktivno sodelovati, ker menijo, da je usmeritev nasplošno prava. Enako velja, sveta kutis imam za večino poročevalcev v senci. Hvala lepa za njihovo dobro sodelovanje. In še dve stvari za zaključek. 22. juni bi naj bil rok za predloge sprememb. Slišal sem, da je predlog, da bi naj to preložili za teden. S tem se strinjam, ker je časovni razpored natrpan. In drugič, še na zadnjem sestanku s poročevalci v senci smo govorili o tem, namreč september potrebujemo za pripravo kompromisnih predlogov po počitnicah, da bomo oktobra lahko spet se lotili razprave. Tudi s tem se strinjam, hvala lepa za dosedanje sodelovanje. Pripričan sem, da bomo kljub veliko predlogom sprememb lahko pripravili na koncu nekaj razumnega. Hvala lepa. Vielen Dank, Knut Fleckenstein. Hvala lepa, Knut Fleckenstein. Sedaj pa vsi ostali, veliko se vas je javilo, zato bomo morali tudi tukaj omejiti čas na dve minuti. Prva je Elizabeth Vosenberg. Hvala lepa, gospod predsednik. Se bom skušala držati dodeljenega časa. Kot vidim, je poročevalec opravil odlično delo, zelo trdo je delal, govori o razumnih rešitvah. Sama menim, da je ta pristop zelo previden, dobro premišljen, ampak vseeno bi se želeli nekoliko oddaliti od tega pristopa. Strinjamo se, da je preglednost ključnega pomena, zato ker spodbuja tudi konkurenčnost v Evropski uniji istočasno pa spodbuja tudi konkurenčnost, ko gre za naložbe in naložbene politike. To so vsa vprašanja, ki so nam pri srcu. Vse skupaj je tesno povezano tudi z dostopom do trga. Tu se naša mnenja razlikujajo. Pogajanja trenutno potekajo in zdi se mi, da bo prišlo do neke stične točke. Glede delovnih pogojev in določb s tem v zvezi naj povem, da se mi zdi, da bomo težko vse odrazili v uredbi. No, vse zadnje je tudi to rezultat socialnih pogajanj, glede tega se strinjamo z vami. Vseeno moramo biti izjemno previdni, kajti včasih pride tudi do konfliktov zaradi načela subsidijarnosti. Strinjamo se s tem, kar ste povedali o sami uredbi in o tehničnih zadevah, ki se omenjajo v njej, glede ponudnikov storitev, merila potrebujemo, da, ampak v našem pristopu bi ta merila morala biti del enotnega sistema, brez diferencijacije, ki bi kasneje zgolj povzročila težave. Člen 7, pregled tega člena. V tem kontekstu bi morali predvsem govoriti o minimalnih zahtevah z področja preglednosti, zlasti ko gre za izbiro omejene skupine ponudnikov. Zaključujem samo še par trenutkov. Če nam bo to uspelo doseči, ne bo pritožb in nasprotovanj. Glede pristaniških pristojbin, pristaniški organi bi morali določati te pristojbine, če gre za javno storitev potem bi morali o tem govoriti na ravni držav članic, poslušati njihovo mnenje. Potem je pa tu še vprašanje manjših pristanišč. Tu bi res morali preveriti, kakšno je stanje. Preko teh pristanišč gre manjša količina tovora, zato smo jih morda neproporcionalno upoštevali v tem predlogu. Potem so tu še neodvisni organi, upravni organi v pristaniščih. Ti so pomembni, zato tudi govorim tako hitro. S tem se ne strinjamo, Države članice imajo po našem mnenju na voljo ustrezne nadzorne mehanizme, ki delujejo v okviru organov, ki že nosijo to odgovornost. A za zaključek pa se vam zahvaljujem, gospod poročevalec. Seveda bomo še naprej sodelovali z vami in spoštovali tudi zastavljeno časovnico. Hvala lepa. Peter Fandaljen je naslednji. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Poročevalec je zauzel relativno razumen pristop, zato ga podpiramo. Strinjamo se s finančno preglednostjo. Ne vemo, da obstajajo v Evropi pristanišča, kjer financiranje poteka pod mizo na regionalni in nacionalni ravni. Torej, zadeve potekajo neravno najbolj pregledno kar pomeni, da ne moremo zagotoviti enakih pogojev delovanja. Veliko več finančne preglednosti bi, delova, bi potrebovali. Glede nekaterih splošnih predlogov komisije v zvezi z državno pomočjo obstajajo nesoglasje, tudi poročevalec je to izpostavil. Zato sprašujem komisijo, če bi lahko s tem v zvezi podala bolj jasen predlog. Generalni direktorat za konkurenčnost je tisti, ki bo predeleval vse skupaj veliko napetosti trenutno vlada v smislu, v katero smer se bomo podali v tem predlogu, v tej uredbi. Uložil bom tudi nekaj predlogov sprememb. Ti se bodo nanašali predvsem na možnost, da naprimer plovila varno priplujejo in odplujejo iz prištanišč. Tu ne želimo sprejemati kakršnih koli vrčevalnih ukrepov. Potem pa je tu še začetek veljavnosti. Nekateri pravijo, da bi morali začetek veljavnosti preložiti. Morda bi še par tednov namenili temu, da se o tem pogovorimo. Zato se sprašujem, pred bi lahko prišlo do morda zamika roka za vložitev predlogov sprememb. Hvala lepa, Gizina Majsner. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod Flekenstein. Da, vse skupaj smo zgradili v primerjavi s prej. In To vidimo že tako, če si pogledamo predlog komisije. To, kar sedaj svet misli in to, kar sedaj v poročilu, če se primerjamo, vidimo, da je to tako. Torej, postopek je dober, da bomo imeli več časa za predloge sprememb. To je dobro. Imeli smo že kar nekaj časa, da smo razmislili, ampak dobro je imeti še več. Da, finančna preglednost, potrebno se je osredotočiti na to, to je točno to, kaj potrebujemo. Potrebujemo poštena pravila za vse. Kar se tiče drugega poglavja, ni dostopa do trga, to je nekoliko preimenovano, torej organizacija pristaniških storitev. To se mi načelno ne zdi narobe, vendar pa rado bi vseeno imela omenjen dostop do trga pri določenih stvarih, kaj ti pristanišča so drugačne, potrebno je biti prožen. Vendar pa, če razmislimo, v Angliji so zasebna, v Antwerpnu je pristanišče državno, potem pa so piloti, zasebni. Torej, meni se zdi pomembno, da pristanišče, kjer se dobro deluje, pustimo tako, kot je. Kar se tiče izobraževanja, delovnih pogojev, to je dobro, da izpostavljamo. Predaleč pa mi gre, ko pravimo, da če imamo novega ponudnika, moramo obvestiti, mora prevzeti vse zaposlene od prejšnjega podjetja. Tega ne moramo pustiti, tako to mora biti spremenjeno. In potem, gledala sem tudi prerok komisije, 20. uvodna izjava, tukaj govorijo o koncesijskih pogodbah. To ni vedno tako, to moramo razlikovati. In potem pri svetu mi je všeč četrti člen, ker pravijo, da bi vsekakor morali omogočiti pristaniške storitve za vse uporabnike in to javno. Najbolje bi bilo, da bi bilo to namenjeno vsem, da se ne bi mogli izbirati samo najboljšega. In potem, kar se tiče neodvisnih nadzornih organov, tukaj se mi predlog komisije zdi preveč zapleten. Svet ima veliko boljši predlog. Včasih sem zdi, da je poročevalec eh, nekoliko bolj pragmatičen, prav tako tudi svet in mislim, da bi morali iti v tej smeri. Hvala lepa. Thank you, Mr. President. Εμείς καλωσορίζουμε τις θετικές... Καλωσορίζουμε τις θετικές... Χαλά, κύριε Πρεσίδνικ. Σαν поздравляем все эти позитивные спремимбе, ки са задай уключены в предлог, то есть в та документ, ки е приправил поручевалец. Še posebej so mi všeč vse vnešene spremembe glede dostopa do trga in dostopa do drugih storitev. V zadnjih treh mesecih so tri umrli v evropskih pristaniščih zaradi pomankljive varnosti in tudi zaradi pomankljivega usposabljanja. Skupina GUE bo torej v celoti podprla predloge sprememb, kot jih predlaga poročevalec glede zdravja in varnosti ter usposabljanja, glede socialnega dialoga in pravic delavcev. V celoti se zauzemamo za preglednost in sicer vse povsod. Vseeno pa preglednost ne bi smela biti krinka, s katero bomo vključili ukrepe, ki bodo znižali pravice delavcev oziroma delavcem oduzeli pravice ter tudi zmanjšali varnost. Mi smo pripravljeni sodelovati z vami in želimo poskrbeti za to, da se bo ta vaš predlog še izboljšal. Uh, um, hvala lepa, predsednik. Ja. Najprej hvala lepa gospodu Fleckensteinu za upravljeno delo do sedaj. V tretje gre rado. Naj bi še enkrat rač povdari tisto, kar sem že povedal glede preglednosti pri javnih financah. O pristaniških storitvah ne moremo govoriti, če ne preverimo, koliko javnih sredstev se steka v pristanišča za infrastrukturo in za delovanje. Povdaril sem že, da so vsa britanska pristanišča privatizirana. Tako da govorim sedaj kot evropski predstavnik, ne zgolj britanski predstavnik. Pozdravljam pobudo kolega Fleckensteina, ki pravi, da bi morali sklicati sestanek z generalno direkcijo MUV. Strinjam se, da bi komisija morala zagotoviti večjo preglednost pri državni pomoči, če bo ta odobrena. Sicer pa to ne spreminja mojega stališča. Namreč nima smisla hitro napredovati pri tej uredbi, dokler ni vsaj osnutek dokumenta o državnih pomočeh na voljo poleg tega res ključnega pomena, da vsak zakonodajni okvir spoštuje raznolikost evropskih pristanišč. Evropska pristanišča se zelo razlikujejo geografsko gledano, glede velikosti, glede lokacije, glede strukture, vodenja upravljanja, glede trgov, ki jih služijo. V povezavi s tem se strinjam, gospod Fleckenstein, da ne moremo predpisati ene same metode za vse. Zato je treba določbe o dostopu do trga črtati iz drugega poglavja. Ogromno zapiskov imam. Vesel sem zaradi pobude o pravicah delavcev, potem vesel sem, da omenjate tudi preprečevanje skoriščanja delavcev poleg tega si želim, da bi z uredbe črtali pilotažo in tako naprej. Za zaključek naj povem, da želi naša skupina politiko pristanišč vključiti v širšo trajnostno prometno politiko, kar pomeni, da moramo spoštovati uporabnike, okolje in tudi prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Rosa D'Amato. Ah, Peter Lundgren. Ladies first. Gracias. No, you are not on the list. Eh? Niste na seznamu. Rosa D'Amato. On the list. <laughs> Eh, grazie, presidente. Eh, sebbene il... Hvala, predsednik. Besedilo komisije je namenjeno temu, da se trgi odprejo za konkurenčnost da ne bodo monopoli prevladovali v tem sektorju. Vseeno pa obstaja nekaj vidikov, ki se mi zdijo problematični, predvsem zaradi upravljanja majhnih pristanišč. Med pristanišči na severu Evrope in jugu Evrope obstaja razlika. Pristanišča na severu so bolj očinkovita, lažje je upravljati z njimi, Na severu Evrope seveda spoštuje določene pogoje in standarde, kar pomeni, da ta pristanišča učinkovito delujejo, lažje se tudi odpira dostop do trga pristaniščih storitev. V južnem bloku je zadeva nekoliko drugačna in ta uredba je bolj namenjena pristaniščem na severu Evrope. Ne smemo dopustiti, da bi upravni stroški in dodatna upravna obremenitev še poslabšali stanje v pristaniščih na jugu. Še posebej imamo v mislih mala pristanišča, ki jih ne bi smeli preveč upravno preobremeniti. Mislim, da bi morali omejiti število ponudnikov storitev, kjer promet ni tako obsežen, da bi lahko v pristanišču bilo prisotnih več različnih ponudnikov storitev. Upoštevati je treba tudi okoljske standarde. Tudi zaradi, vidi, zaradi okolja bi lahko naprimer v nekaterih pristaniščih zmanjšali število ponudnikov storitev. O tem bi se lahko odločili tudi ad hoc. Pristanišča se med seboj zelo razlikujejo po Evropi, različno delujejo, različno se z njimi upravlja. Mislim, da premalo upoštevate to raznolikost posamezne značilnosti pristanišč. Mislim, da boste s tem kaznovali pristanišča v sredozemlju. Za nas so pomembni tudi socialni vidiki, zlasti za posamezne kategorije delavcev zelo nas skrbi predvsem to, kar predlaga poročevalec glede premeščanja delavcev. Podjetja sicer imajo pravico, da urajajo ponujanje storitev, kako želijo, če jim je bil dodeljen nek razpis ali pa javno naročilo, ampak vseeno morajo za delavce ohraniti delovna mesta. Zato bomo vložili predloge sprememb s tem v zvezi. Enako velja tudi za pilotažo. Mislim, da bi to morali izključiti kot gospodarsko dejavnost. Pomembna je tudi preglednost. Preglednost je treba zagotoviti vsakeč, ko se vlagajo javna sredstva. Zato si želimo, da bi zagotovila komisija tudi boljše spremljanje. Enako velja tudi za računsko sodišče. Zaključujem predsednik. Ta uredba bo zelo malo prispevala k poenotenju odpiranja tržišč. Države članice in pristaniški organi imajo premalo manevrskega prostora, bomo pa nekaj povedali tudi glede trajnosti in tako naprej. Zdaj vas moram pa prekiniti, zdaj vas moram pa prekiniti. Dank, aber... Hvala lepa. Sicer bomo ostale nepošteno obravnavo, ki se držijo časa. Jackie Foster. Ja, yes, Hvala, predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu. Poročevalec je upravil naporno delo, dolgo časa je trajalo. Peter je poročevalec za skupino EKR. Verjetno veste, da smo v Združenem kraljestvu pred 30 leti privatizirali pristanišča. Karkoli se bo zgodilo s tem dokumentom, mora seveda biti vse upravljeno tako, da ne bo negativnih posledic. Premalo manevrskega prostora imamo pri nekaterih pristaniških storitvah. Pozdravljamo pa da je poročevalec priznal pomen pilotaže. Nekaj pomislekov imamo glede predlogov poročevalca, predvsem, ko gre za razporejene delovne sile. Nacionalno pristaniško schemo smo pri nas pred nekaj leti opustili zaradi dobrih razlogov, kajti včasih je prišlo do res hudih težav zaradi prerasporejanja in odpuščanja začasnih delavcev. Potem smo imeli tudi izjemo za majhna pristanišča, ta je očitno kar nekako izginila iz radarja. Izjema bi po našem mnenju morala ostati, ker tu je vendarle govor o velikih pristaniščih. Imamo pa nekaj pomislekov glede obveznosti javnih storitev. Javni organi bi tu lahko nalagali kaj neželenega, zato bi tu lahko prišlo do težav. Hvala lepa. Jetzt ist Wim van der Kamp dran. Kollege van den Kamp. Danke sehr. Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se s številnimi predhodnimi govorniki, ki pravijo, da poročilo Fleckenstein številka 2 vsem lahko pomaga in sicer na znaten način. Kolega je zauzel stvaren, praktičen pristop, s katerim bomo lahko to uredbo pomaknili naprej. Nekaj vprašanj imam. Kako lahko kot prvo zagotovimo finančno preglednost? Kako lahko zagotovite dostop do trga? Če želimo zagotoviti finančno preglednost, moramo tudi vedeti, kakšen dostop do trga obstaja. Ali boste to dvoje povezali med seboj, kaj to pomeni z praktičnega vidika? Drugo vprašanje pristaniške storitve in ponudniki pristaniških storitev. Kolega Vandalen je prej že omenil, da ne moremo dopuščati selektivnega izbiranja najboljših storitev. Ne moremo dopustiti, da bodo pristaniški organi sami določali, katere dejavnosti bodo na voljo 24 ur na dan in katere ne. Potem je pa tu še vprašanje delavcev, predvsem tistih, ki se jih najema za posamezne dneve. Ne moramo prejti nazaj na sistem linarjev. Dopustiti moramo večjo fleksibilnost na trgu dela. Lahko bi morda povedali kaj več o tem. Hvala lepa. Gezina Majsner? Ne? Ivo Belec, se upravičujem. Thanks. Thanks very much. Hvala, predsednik predvsem pozdravljam poročilo, imam pa še nekaj pripomb, ki sem jih slišal že strani kolega Van de Kampa in kolegice Vozenberg. Kein Einheits model, kot pravi poročevalec, mislim, da nimamo enega samega modela za vse. Nekatera pristanišča, kolegice in kolegi, se upravljajo v kontekstu modelov, ki jih je komisija že potrdila komisija je potrdila te upravljalske scheme, kar pomeni, da ta pristanišča spoštujejo pravila z področja dostopa do trga in z področja finančne preglednosti. To je prva premem, pripomba. Obveznosti z področja javnih storitev PSO. Mislim, da izbiranje najboljših možnosti, kot je prej omenil kolega Van de Kamp, velja tudi za PSO. Včasih bomo morali te storitve usiliti v pristaniščih, da se bomo izognili selektivnemu izbiranju. Glede državne pomoči, kolikor vem, je predlog izpostavil tudi to, sicer v uvodni izjavi mi bi si želeli, da se to omeni v členu, torej v normativnem delu besedila, s tem v zvezi bomo vložil predlog spremembe. Še dve zadevi, kar smo že slišali, pilotaža. Nejansko se strinjamo, da bi pilotažo morali ohraniti v uredbi, ker gre za storitev v splošnem interesu. Hvala tudi za poglabljanje. Hvala. Jaz sem Tijar iz Kirkos. Kirkos? Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem kolegu za odlično upravljeno delo. To področje je precej težavno. Če vse skupaj predstavim v parih besedah. V Grčiji obstaja poseben, obstajajo posebne okoliščine, predvsem z vidika pristojbin. Namreč pristanišča v Evropi včasih prejemajo državno pomoč. Strinjam se s tem, kar ste rekli glede preglednosti, stoodstotno se strinjam vseeno pa bi morali za manjša pristanišča dopustiti določene izjeme, naprimer v člen 2 drugi odstavek. Če ste majhno pristanišče z majhnim prometom, potem vas bo vse to precej obremenilo. Posvetovanje z uporabniki v grških pristaniščih se to že opravlja, tako da se strinjam s tem. Posvetovanja so dobra, vendar ne bi smela biti zavezujoča. Ta predlog tudi izboljšuje uspešnost in učinkovitost v naših pristaniščih. Predlog je dovolj pregleden, zato se bodo povečale tudi naložbe. Hvala. Danke sehr, jetzt Dominik Rike. Hvala lepa, Dominik Rike. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Obstaja seveda zelo velika razlika med pristanišči z vidika upravljanja, z vidika velikosti z vidika dajanja prednosti trgovinskim ali pa socialnim elementom. To je četrto poročilo komisije, drugo poročilo kolega Fleckensteina. Pred nekaj leti smo opravljali precej goreče razprave tudi tu v parlamentu s tem v zvezi. Strinjam se s tem, da bi morali biti fleksibilni glede upravnih obremenitev, strinjam se glede poglabljanja pilotaže. Imam eno vprašanje, pa tudi en pridržek. Obstaja precejšna razlika med organi in upravljavci. V nekaterih pristaniščih gre za enega in istega, oziroma za eno in isto, v nekaterih pristaniščih pa ne gre za isto zadevo, kar pomeni, da bomo to težko omenili v istih predlogih sprememb. Zato bi morali organe izključiti iz tistih določb, ki se nanašajo na upravljavce. Če se strani organov naložijo posebne pogodbe na upravljavce, potem se to stori seveda v kontekstu koncesijskih pogodb. S tem imamo res težave, kajti v nekaterih pristaniščih vemo, da ni organov, ker gre za um, zasebna pristanišča, v nekaterih pristaniščih pa so ti pristaniški organi še kako pomembni. Potem nadzor. Nadzor se razlikuje v državah članicah. Vemo, kakšno je trenutno stanje. Težko bomo zagotovili učinkovit in primerljiv nadzor. Zato bi bil sam drugačnega mnenja kot poročevalec. Tu se najna mnenja razhajajo. Poskrbeti je treba za neke vrste interaktivnost na evropski ravni, sicer bodo določene države pod drobno gledom, druge pa sploh ne bodo nadzorovane. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa Ines Ajara Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, eh. ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama sem sodelovala pri obravnavi štirih predlogov in pozdravljam ta nov predlog. Mislim, da je ta nov predlog poročevalca izjemno zanimiv. mislim, da to sicer ni najboljši predlog eh, v smislu boljše, dobre zakonodaje, ampak kljub temu imamo tu predloge, ki so zanimivi. Te vidike, ki se nanašajo na konsolidacijo socialnega dialoga, se ne smemo pokazati samo tu, ampak tudi v drugih sektorjih. Tu jih zdaj, sedaj imamo, ampak mislim, da bi jih morali povdariti tudi na drugih področjih. In zanima me, če bo to svet eh, upošteval drugot. Potem te državne pomoči. Dobro, to imamo zdaj v uvodni izjavi. Ne vem, če bomo na ta način zagotovili transparentnost. Vedno smo trdili, da je to treba transparentno obravnavati. Prav je bilo sicer, da smo vprašanje pilotaže upoštevali in na, na, na primeren način obravnavali, ampak to vprašanje mora postati še bolj transparentno obravnavano. Od 14. člena naprej, zlasti 14. in 15. člen, skratka, bi morali to bolj primerno obravnavati. Ni dovolj, da pač ostanemo pri tem, kar imamo. Ne vem sicer, če bomo na ta način izboljšali transparentnost. pa še nekaj bi želela pokomentirati, to, kar je že povedal poročevalec. Španske odločitve v Španiji ne sprejema um, pač uh, Madrid, ampak španska vlada. Tu ne gre za neko igro med uh, Barcelono in uh, Madridom, pač pri nas odloča o pristaniščih, pristojbinah. Uh, zvezdna vlada v Madridu, ne pa Madrid kot tak. Lucy Anderson. Thank you, Chair. Well, um... Najlepša hvala, gospod predsednik. Poročevalec mislim, da se je zares podrudil zlasti zato, da bi vprašanje državne pomoči primerno obravnavali. Brez tega sploh ne vem, kje bi bili, tako da najlepša hvala. Še enkrat zato strinjam se tudi z ostalimi. Glede tega, kako pomembno in primerno obravnavati pravice delavcev, socialni dialog in podobno. To je pomembno predstaviti na sam začetek tega besedila, to je za nas izjemno pomembno. No, na podlagi tega, kar ste slišali strani Džaki, pa boste takoj ugotovili, da je Združeno kraljestvo povsem drugačni situaciji kot druge države članice. To velja za naše pristanišča in za naše sindikate. Vsi pri nas bi raje videli, da tega predloga sploh ne bi bilo. In v zvezi s tem se že navežem na to, kar je povedal Keith. Tudi mi se sprašujemo, če morda ne prehitevamo s tem, zato ker potrebujemo tudi napredek glede drugih zadev, naprimer naložbe in državna pomoč. Ključno je, da vemo točno, kako predvidljivo bo vprašanje državne pomoči. Le na podlagi tega bomo vedeli, ali bodo pristanišče zares zagotovila to, kar želimo doseči, um, rast um, delovna mesta in pa integrirano omrežje. Mislim, da smo se zadev lotili na napačni strani. Ja, tudi sama sem želela omeniti boljšo zakonodajo, tudi Ines je to omenila. Sama sem prebrala tudi osnutek medicinalnega dogovora glede boljše zakonodaje in v najboljši veri ne morem reči, da smo delovali skladno s temi um, osnutki za boljšo zakonodajo. Ne mi, ne komisija, ne svet. Zlasti, ker zadeva oceno učinka. V bistvu gre za to, da če se karkoli večjega spremeni, se mora izvesti ocena učinka glede okolja in eh, socialnih posledic. Zakaj te ocene nimamo? Zakaj na to še vedno čakamo? Bom prebrala tudi obstoječi ostavek v zvezi s tem. Institucije se strinjajo, da mora biti zakonodaja razumljiva, da morajo vsi razumeti svoje, eh, svoje obveznosti in pravice, naprimer glede poročanja, izogniti se moramo neproporcionalnim stroškom in določbe morajo biti um, praktične in predmet lahkega izvrševanja. Zanima me, če zares mislimo, da ta predlog ustreza tem pogojem. Mislim sicer, da je poročevalec objavil, opravil ogromno dela, kakovostno delo, ampak mislim, da teh pogojev ne izpolnjuje. Najlepša hvala, Petr Lundgren. Najlepša hvala. O tem predlogu naj bi govorili o odprtih trgih in transparentnosti. Ampak mislim, da govorimo samo o trgih zaenkrat z določenimi omejitvami. Sicer podpiramo številne zamisli glede transparentnosti, pomembno je pa tudi zagotoviti, da se dobro posvetujemo s tistimi, ki uporabljajo pristanišče. Najpomembnejše bi bilo, da se pogovorimo s temi ponudniki storitev, zato da bi lahko pač vzpostavili dobra delovna mesta, in primerno kvalificirano, zlasti tistih, ki um, upravljajo s temi težkimi stroji. Na ta način bi lahko tudi znižali število poškodovanih. Tudi KC. Hvala lepa še prav posebno za to, da ste bili kratki, kratki in nevrnati. Sedaj pa komisija. Gospod Onidi. Uh, Hvala predsedujoči, lepo pozdravljeni vsi, tudi sam bom kratek. Ne, bom opisoval zelo podrobno oceno učinka, na kateri temeli ta inicijativa, gre za oceno učinka, ki je bila zelo resno upravljena, tudi zato, ker se že tretjič vračamo v ta pogajanja za zelo občutljivo temo. No, želim izpostaviti predvsem to, kako vsebinski so bili ti komentarji, ki smo jih slišali, uh, zelo dober drugi osnutek Flekaftštanovega poročila imamo. Imamo poročilo, ki obravnava transparentnost in je gotovo velik korak naprej in velik prispevek, ki smo ga potrebovali za to, da bi omogočili hitrejšo uredbo o blokovnih izjemah, za, o skupinskih izjemah za pristanišča. Te skupinske izjeme ne bodo samo pač vključovale pristanišča, ampak bodo dobra izjema, s katero se bomo izognili samo um, obravnavi velikosti naložb v, v pristaniščih. Prav tako pozdravljamo uh, ta podarek glede avtonomije pristanišč, zlasti finančne. Uh, Eh, avtonomije in samozadostnosti pristanišč. Včasih se meša vloge med upravljalcem in, in organi in v, smislu, v tem smislu so ti predlogi zelo dobrodošli. Prav tako pozdravljamo socialno naravnanost tega poročila. Določene zamisli tu so izjemno zanimive. spet druge bi želeli malce bolj previdno obravnavati. Naprimer pri pristaniškem delu, kot takem, smo se zaradi zgodovine tega DSE-ja odločili, da tega področja ne bomo vključevali v predlog. Potem drugo, obvezen prenos pravic. Glede na to, kako raznolike so situacije v državah članicah in glede na to, kako se spreminja trg dela, to sta izpostavila vsaj dva govornika danes, torej glede na vse to bi predlagali, da se to vprašanje obravnava za veliko previdnosti. Glede storitev v prištanišču pozdravljamo to, da poskuša poročevalec nekako razširiti ta koncept, tudi naslov je bil zato spremenjen, govorimo zdaj o različnih elementih, na podlagi katerih se organizira storitev v pristaniščih in tudi to menimo, da je izjemno pomembno, da ohranimo to načelo izbire in pozivam vse, da še naprej podpirate besedilo, v katerem je izjemno jasno, da je načelo izbire ključno osnovno načelo. Na podlagi tega bomo tudi lažje izvajali dober sistem državnih pomoči. Potem je tu še en aspekt, ki je po našem mnenju izjemno pomemben in mora ostati v tem poglavju. In sicer na tak ali drugačen način bi morali kodificirati sam postopek za izbor pristaniških storitev. Zakaj je to pomembno? Predvsem zato, da bomo imeli enako obravnavo različnih akterjev. To je potem nadaljne pomembno tudi zato, ker se bomo na ta način izognili pritožbam. Pritožbe veliko stanejo tistim, ki upravlja, tiste, ki upravljajo pristanišča. In ne nazadnje bi na ta način točno vedeli in se zavedali nadzora, ki ga upravljajo tudi evropski investitorji. Najboljši način, kako dobiti neko obrazloženo mnenje glede investicij, je to, da kodificiramo določene postopke glede izbora. Mi smo pač predlagali to zrcalno sliko koncesij. Um, svet je prišel potem mm, naprej s svojim seznamom, tako da je takšna situacija zdaj. Glede pilotaže se še vedno, še vedno ne vemo, zakaj želite to nekateri izključiti. Mi smo pač na začetku jasno povedali, da je to lahko predmet izključnih pravic. Zakaj ne, potem, zakaj ne bi potem tudi pilotaža? obravnavali skladno s splošnim postopkom izbora. Glede področja uporabe tega predloga smo si skrbno pribeležili različne komentarje kolegov. Verjetno bi lahko izuzeli majhna pristanišča, nekaj manevrskega prostora za to imamo. In uredbo imamo tudi zato, da ureja zlasti tiste pristanišča, ki delujejo na ravni neke evropske razsežnosti. In to smo definirali tudi v smernicah TNT. Če bi v področju uporabe pokrili tista pristanišča, ki so v smernicah TNT, celovita in jedrna omrežja, torej bi bilo to pravilen pristop. Da, Knut Fleckenstein. Hvala lepa, sedaj pa še poročevalec Knut Fleckenstein. Hvala lepa, predsednik. Ne bom seveda se dotikal vseh vprašanj, jasno je, da se bomo o tem pogovarjali tudi v okviru razprav o predlogih sprememb. Naj pa razčistim dva, tri nesporazume in podam tri pripombe. Prvi nesporazum se nanaša na gospoda Jalo Sender. Seveda, nisem mislil, da je Španija še prav posebno slab primer. Gre za primer, ne gre za davke, gre za določanje pristaniških pristojbin. To se ne določa na srečo v nemškem Bundestagu, potem bi se Hamburg seveda razburjal. Torej, to ni bila osebna pripomba, lahko se o tem pogovarjamo. Ni Španija najslabši primer, samo eden od primerov je. Drugič, vem, da so pristanišča v Veliki Britaniji pristanišča z veliko težavami. V zadnjem krogu pogovorov sem se šalil in sem dejal, Velika Britanija se strinja, če bi dodali samo en stavek, velja za vsa pristanišča, ki niso na otoku. Ampak v bistvu so objektivne težave povezane s tem. Torej, objektivne težave so povezane s tem, zato se bom s tem ukvarjal. Naslednji teden bom šel v London in gotovo me bodo prijazno premikastili. potem pa še ena točka, kjer mislim, da bi lahko dosegli dober rezultat. Vse, kar smo kritičnega slišali, je nekaj, kar sem si dejal, pa vse to si želim tudi sam pri vprašanju, kako ravnati z manjšimi pristanišči. Dostop do trga mora ostati raznolik, ker pač razlike so, pa vse tega si želim, moj bog. Morda nisem pravilno formuliral prej. Ali pa bomo našli tekom razprave boljšo formulacijo in jo bomo lahko prevzeli. Preglednost, kar se dostopa do trga tiče, mislim, da lahko to dobro združimo in ne gre za stroške in za preglednost vseh stroškov, gre za preglednost kriterijev, da bomo vedeli, iz česa se stoji cena in da ne bomo imeli kar tako poljubnih stroškov. In potem izbiranje Dobro, od njega bom ne bom več govoril, ne bom pojasneval. Gotovo bomo našli boljšo formulacijo. Potem pa tri pripombe za konec. Prvič, nekoliko težko bo, če boste dejali, da je nekaj boljše za severna pristanišča kot za južna, ker so severna veliko bolj učinkovita. Če je tako, potem bi raje vzel ozor si severnih pristanišč in izboljšal to v južnih. In potem bi se ogledal, ali to resnično vodi do tega, da bo v južnih pristaniščih možno kaj spremeniti, da bi se je postalo bolj učinkovito, ali pa bo to potem vodilo do otežitve dela. To ne sme biti v našem interesu. Dejali ste, da se trg delovne sile spremenjen, da moramo to upoštevati. Še enkrat. Popolnoma jasno mi je, da če bi to drugače formulirali, bi potem kazali pristaniškim delovcem nekaj, česar ni. Ne bomo spreminjali pogojev za delo s tem, vendar pa lahko smo simbolni, da bomo lahko pokazali, da so ustrezna delovna mesta tudi pomembna za konkurenčnost pristanišča. To je pa tisto najmanj, kar lahko storimo, da bomo pozvali tiste, ki so po načelu subsidijarnosti ali po katerem koli že načelu pristojni za socialni dialog, da se te naloge tudi lotijo. Ne mi, oni. To mislim, da je potem znak, na katerega čakajo zaposleni v pristaniščih. Morda ne bodo ravno ploskali, ampak se sprejeli bodo to in bodo videli, da nismo zamižali. Potrebno je doseči soglasje. Če gede konkurenca svojim osnutkom na temo državne pomoči ne gre dovolj daleč, potem imamo manevrski prostor, da glasovanje izvedemo takrat, ko se bo nam to zdelo ustrezno. To smo dejali na začetku, želimo biti pripravljeni, glasovali pa bomo, ko bosta obe temi vsaj približno že usmerjeni v eno smer. Sicer se bomo kasneje samo jezili, ker ne bo vse skupaj urejeno. Kar se sveta tiče, mislim, da je pomembno, da že v naših razpravah skušamo zajeti to, kar je pozitivnega strani sveta in to prezamemo, vendar pa tudi tukaj moramo najti kdaj pa kdaj kakšen kompromis, da ne bomo že kar na, takoj na začetku že vse prevzeli, kar se nam zdi še koliko toliko znosno. Ampak da bomo, kot se spodobi, se pogovarjali, bomo partneri in dosegli dobre rezultate. Bolj kot bo to spremljivo, boljše bo na koncu. Ne smemo pa že kar na začetku vse prevzeti, kar svet predlaga. V nekoliko čudnih razmerah smo. To običajno ni tako, da je bil svet hitrejši kot mi, običajno smo mi hitrejši, svet pa se odziva. seveda vse v pravem času, vendar pa če se le da enotno in skupno. Hvala lepa. Hvala lepa, Knut Fleckenstein. Hvala lepa vsem, ki ste se odeležili razprave. Rok za predloge sprememb je, ker ste prosili za to podaljšan za teden. To je sedaj 29. junij opovdne. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je pa za zaprtimi vrati. Sicer gre za povratne informacije v zvezi s trialogi. Tudi komisija ne sme ostati v dvorani.